začetnem finančnem okviru, eh, razdelek 2 na ravni veri, eh, ki ga želim predstaviti danes. Ocenjena stopnja napake je 9 eh, odstotka za razdelek 2 na ravni veri v finančnem letu 2015. Ta stopnja je podobna stopnji v letu 2014, če upoštevamo seveda tudi spremenjeni pristop glede napak pri noskrižni skladnosti. Zaradi spremembe v evropske zakonodaji po letu 2015 eh, napake zaradi noskrižne skladnosti niso več vključene eh, v ocenjeno stopnjo napak. Eh, ob oceni za razdelek 2 kot celota smo imeli še dve vsega pod oceni in sicer eno za trg indirektne podpore eh, ter za eh, razvoj podeželja, okolje, podnebne ukrepe in ribištvo. Eh, za prvo področje trg in neposredna podpora je bila naša napaka 2,2 odstotka, kar je nekoliko nad dvema odstotkoma pragom brezpredmetnosti. To je podobno kot v letu 2014. Napake na tem eh, področju eh, so posledica zaradi eh, tega, ker je bilo navedenih preveč upravičenih hektarjev. Sistem Identifikacijski sistem za zemlišča eh, je naredil velik prispevek za preprečevanje takih eh, napak. Eh, zaradi akcijskih načrtov, ki so jih vzpostavili komisija in države članice, se je za nesljivost podatkov v zemliškem identifikacijskem sistemu LPIS-ju močno izboljšala v zadnjih letih. Kljub samo pa smo našli primere, kjer so neupravičene eh, neupravičena področja bila eh, vidna na eh, posnetkih, pa niso bila izključena. Za drugo specifično oceno kmetijski razvoj in druge politike je bila naša napaka 5,3 odstotka, kar je nižje od 6 odstotkov, kar smo ocenili v letu poprej. Polovico napak je posledica neupravičenosti ali eh, prejemnika ali projekta. 28 odstotkov je posledica eh, eh, vprašanj pri naročanju, osem pa zaradi kršitev eh, agri-okoljskih obveznosti. Za obe področji smo ugotovili, da bi lahko nacionalne organi zmanjšali stopnjo napak. Naprimer, v osmih primerjih eh, za eh, trg in neposredne podpore in v devetnaestih primerjih za razvoj podržalja in druge politike so so nacionalni organi imeli dovolj informacij, da bi odkrili napake ali pa so sami naredili napako. Eh, če bi se izognili to vrstnim napakom, bi lahko zmanjšali oceno eh, na stopnje napak za eh, nič cela 9 odstot točk za trg in neposredno podporo in za 3,2 odstotkov dve odstotkovni točki za kmetijski razvoj in druge politike. Pre, učili smo tudi določene elemente notranjih nadzornih sistemov. Ugotov, pregledali smo tudi eh, preglede, ki jih izvaja komisija in ugotovili smo, da so skladni z standardi. Eh, komisija je poročala o eh, bistvenih šibkostih v 17 od 24 opravljenih pregledov. V prejšnjih letnih poročilih eh, smo eh, ugotavljali, da je eh, postopek skladnosti predolg in zaradi tega je bilo preveč odprtih eh, dosjejev. V letu 2015 je komisija bistveno znižala število takih odprtih dosjejev 192 na 34. Eh, po spremembah v zakonodaji za uskladitev eh, postopka je sedaj komisija spremlja Eh, revizijski ciklus bolj natančno, zato da bi spoštovala eh, notranje in zunanje roke. Eh, obiskali smo tudi šest plačilnih agencij in smo ugotovili, da obstajajo določene šibkosti v ključnih nadzornih funkcijah. Naprimer, pri Evropskem kmetijskem jasnem skladu v zvezi z LPIS so bile napravljene šibkosti pri administrativnih eh, kontrolah, eh, eh, kakovosti inšpekcij, postopkov izterjave in podobno. Eh, glede eh, eh, razvoja podeželja pa smo ugotovili napake pri administrativnih pregledih v zvezi s pogoji upravičenosti zlasti, kar zadeva javno nabavo. Zato, da bi zmanjšali stopnjo napak na področju razvoja podeželja, sedaj komisija in države članice implementirajo akcijske načrte, da ugotovijo, kaj so vzroki napak in da izvajajo korektivne ukrepe skupaj. Eh, mi še vedno menimo, da so akcijski načrti eh, načeloma eh, dober instrument za to, da se lotevamo vzrokov napak, seveda pa so izboljšave še mogoče. Glede na skrižne eh, skladnosti smo ugotovili tudi določene pomankljivosti, zlasti kar zadeva zanesljivost eh, eh, statističnih podatkov in ozorčenja in to smo ugotovili v petih od šestih držav članic, ki smo jih obiskali. Na področju ribištva smo pregledali pet pregledov komisije, ki niso bili vsega, povsem skladni standardi, ugotovili smo določene šibkosti eh, v nadzoru eh, nad revizijo in v dokumentaciji. Pregledali smo tudi eh, GD Agri in njihovo letno poročanje. Komisija uporablja stopnje napak, ki jih dobijo iz nacionalnih nadzornih statistik in prilagajanja uporablja in izvaja na podlagi lastnih Eh, eh, revizij oziroma revizij sodišča in certifikacijskih organov. Mi menimo, da je ta pristop načeloma dober in da je eh, dobra podlaga tudi za rezervacije na podlod Na podla, pri posameznih plačilnih agencijah. Ugotovili smo pa, da prihaja v prvem letu implementacije eh, do določenih šibkosti v metodologiji in pri izvajanju eh, Eh, na primer, ni zadostnih eh, eh, strategij za preglede, premajhni vzorci in tako naprej. Za Evropsko kmetijsko jamstveni sklad ugotovimo, predstavlja eh, naše letno poročilo, da je agregirana prilagojena stopnja napak padla za 2,61 v letu 2014 na 1,47 v letu 2015. Eh, vendar naši eh, rezultati kažejo, da ocenjena stopnja napak ostaja stabilna, če izključimo kvantifikacijo napak zaradi navskrižne skladnosti. E, e, za e, za Evropski sklad za kmetijstvo in regionalni razvoj menimo, da je prilagojena stopnja napak 4,99 skladna z našo oceno napak. Na podlagi Eh, naših eh, revizij smo ugotovili, da je eh, poraba v naravnih verjih v celoti, kot tudi v dveh področjih podvržena do dokajšnji stopnji napak in zato smo tudi izdali pet priporočil v letu 2014 smo tudi ocenili eh, eh, vprašanja učinkovitosti eh, pri določenih transakcijah v zvezi s kmetijskim razvojem podeželja. Večina zaključenih investicijskih projektov, ki smo jih pregledali, je bila izvedena, kot je bilo načrtovano. Ugotovili smo pa, da da obstajajo pomankljivosti pri dokazilih eh, v 44 odstotkih projektov. Eh, obstajale so tudi eh, pomankljivosti pri izbiri projektov in tudi slaba povezava z cilji Evropa 2020. Naj spomnim, da sedanje poročilo vsega, Eh, upošteva izdatke iz proračunskega leta 2015, kar eh, ustreza eh, tudi prošnjam za neposredno pomoč iz leta 2014. To je bilo zadnje leto starih schem SKP-ja. Eh, to pomeni, da se danje poglavje ne pokriva eh, neposrednih pomoči, ki jih je uvedla eh, reforma SKP-ja v letu 2013, saj je to začelo veljati šele leta 2015. Prvo leto reforme SKP bo pokrito šele v našem naslednjem letnem poročilu, se pravi za leto 2016. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa za pozornost ta uvod. Gospod komisar, beseda je vaša. Thank you, Madam Chair, Honourable Members of Parliament, uh, Members of Court of Audit. Gospa predsednica, poslanke in poslanci, člani računskega sodišča, vesel sem, da sem tukaj, da predstavim kmetijske izdatke v letu 2015. E, finančno Eh, leto 2015 je bilo ključno za SKP. Uh, eh, plačila so bila opravljena še v skladu z staro SKP, načrti eh, za novo SKP pa so se začeli. To je bilo že omenjeno. Uh, politika SKP eh, predstavlja velik del evropskega poročuna in zaradi tega je tudi naša odgovornost velika. Sredstva morajo biti dobro porabljena. In dobro je, da imamo pozitivno poročilo uh, sodišča. Uh, um, uh, tu imamo stopnjo napak pri SKP-ju 2,9 odstotka, kar je niže od uh, eh, poprečja v uh, celotnih izdatkih EU in odsotek se še zmanjšuje. E, vemo tudi, e, da se pri e, razvoju oziroma pri trgu in neposredni podpori stopnja napak približuje dvem odstotkom obstajajo seveda določene napake, ki jih moramo odpraviti, eh, ki se dosti krat eh, pojavljajo. Države članice eh, se trudijo tudi izboljševati svoje nadzorne sisteme in sedaj dobivamo otepljive rezultate. Točka 717 E, pravi, da e, je če dalje manj napak tudi zaradi tega, ker so podatki iz LPIS-a če dalje bolji, boljši. In e, napake, stopnjo napak pod dvema odstotkoma skoraj da ne moremo doseči ob odstotkoma zmernih stroških, eh, vendar napake se dogajajo in eh, komisija bo eh, izvajala finančne korekcije in izterjala neupravičeno porabljen denar. Države same so za zadnja tri leta vsega, um, izterjale uh, eno milijardo evrov in to odstreza 1,7 odstotka uh, proračuna. Uh, in uh, treba je spoštovati pravila uh, za to, da dosegamo tudi rezultate za evropske uh, državljane. Sedaj uh, izvajamo že reforme, ozelenitev se izvaja, uh, nove. Uh, Države članice izvajajo tudi nove programe za razvoj podeželja. Upošteva se tudi predhodno eh, eh, financiranje eh, v višini 11,7 milijard evrov. Leto 2015 je bilo na trgih zelo turbulentno. Na trgu uh, je bilo veliko cenovne nestabilnosti, naprimer za meso, za mlečne proizvode in mi poskušamo pomagati eh, kmetom v težavnih eh, eh, časih in v ta namen smo porabili 1,5 milijard evrov. Vendar pomoč v krizi ni dovolj. Mi potrebujemo vzdržno gospodarstvo, kmetijstvo v Evropi vzdržno prihodnost eh, bomo dosegli, če bomo seveda eh, zagotavljali tudi stabilna delovna mesta. 44 milijonov ljudi dela eh, v kmetijskem sektorju in zaradi tega je tudi kmetijstvo največji delodajalec v EU. Stopnja zaposlenosti je padla 64 na 62 odstotkov zaradi finančne krize. Eh, in se je v letu 2013 povišala spet na 63 odstotkov. To je še vedno pod povprečjem za celotno gospodarstvo. Eh, izvozi eh, so na področju kmetijstva so se povečali za šest odstotkov, kljub ruskemu embargu. Tu nastaja tudi veliko novih delovnih mest. Ocenjujemo, da je zaradi izvoza nastalo 14 tisoč delovnih mest. To, eh, to seveda povzroča tudi nastanek eh, nekmetijskih delovnih mest, zakonskih podjetij in podobno. Eh, ključnega pomena je tudi povezava do širokopasovnih povezav Eh, pokritost eh, s takimi povezavami se je od leta 2013 do 2015 povečala z 20 na 25 odstotkov. Pomembno je spodbujanje mladih kmetovalcev. Trajnostna prihodnost tudi pomeni, da moramo ohranjati naravne vere. 72 eh, odstotkov evropskega kmetijskega povezavanja področja je podvrženega ozelenitvi in ustreznim programom. E, mi se moramo seveda zavedati staranja. E, prebivalstva in um, tudi emisije toplogrednih uh, plinov nam je uspelo zmanjšati. Uh, torej, mi moramo zagotoviti, da uh, evropsko kmetijstvo spoštuje ekosisteme, eh, da zagotavlja kmetom spodoben prihodek. Trajnostno kmetovanje pa zahteva tudi zaupanje kmetov v politiko. Eh, po kmetje se ne smejo preveč ukvarjati z birokracijo. Vem, da upoštevate tudi administrativno breme SKP-ja, tudi jaz ga eh, resno jemljem in stroške birokracije nam je uspelo tudi zmanjšati na pod pet odstotkov. In dosti krat slišimo eh, pritožbe, vendar stvar je drugačna. Eh, tu tudi delamo torej napredek, zmanjšujemo breme, da bi SKP bila mm, manj bremenilna za kmete, smo naredili velike spremembe. Izvedli smo 20 ukrepov za kmete in nacionalne administracije, In eh, imeli smo 200 različnih eh, pravil eh, in to smo sedaj eh, zmanjšali na 20 eh, delegiranih in eh, izvedbenih aktov. Ugotovili smo, da smo eh, pregledali tudi ozelenitev in predlagali poenostavljanja. Eh, tudi eh, predlog omnibus. Eh, upam, da bo k malu sprejet, eh, kajti ta naj bi tudi poenostavljal in posodobil SKP za čas po letu 2020. SKP ni samo evropski projekt, zagotavlja varnost prehrane in tudi ohranjanje podeželja mi moramo nadzorovati stopnjo napak in tudi stalno popravljati situacije. Mi smo lahko boljši, vse se da izboljšati. Prav gotovo eh, tudi vi ugotavljate, da se trudimo eh, tako komisija kot države članice. Hvala lepa. Hvala lepa za ta zanimivi upogled v velik dosje. Danes do povdan je bil tu kolega Avramopoulos za 1,8 evrov. On je dobil 48 vprašanj, vi 49. Hvala lepa, da so vaši sodelavci odgovorili na ta vprašanja. Čeprav bi tu pa tam imeli še kakšen predlog za izboljšavo. Sedaj pa poročevalec gospod Celar. Hvala lepa. Eh, gospa predsednica, hvala lepa računskemu sodišču in tudi vam, komisar, za vaše uvodne izjave, zlasti pa za natančne odgovore eh, na vprašanja, ki smo jih predložili v pisni obliki. Kmetijska politika spada med najstarejša eh, področja skupne politike v EU, pomembna nam je in draga nam je leta 2000. 15 je eh, kmetijstvu eh, eh, dano na voljo 44,9 milijard evrov, 37 eh, za neposredno pomoč, eh, razvoj podeželja 12 milijard in tako naprej. To so kar precejšnje številke in vi pravite, da moramo s tem eh, ravnati odgovorno. Jaz sem iz mesta, vendar v ozadju, v okolici so tudi kmetje. Eh, torej, dosti krat eh, se moramo vprašati, kdo so kmetje, ali so to kmetje, ki s svojimi družinami delajo na polju, ali pa so to eh, kmetijska vele podjetja z industrijskim kmetijstvom. Kmetijstvo torej eh, ne prinaša samo revščine, temveč lahko privabi eh, tudi kapital. Eh, cene za kmetijska zemlišča so eksplosivno začela naraščati. Povedali ste tudi, da je zelo veliko izvoza, se pravi, to je posel, ki se splača. Kljub samo pa seveda podpiramo evropsko kmetijstvo zato, da bo lahko še naprej obstajalo. Potem pa kljub samo še nekaj vprašanj. Omenjene so stopnje napak 2,2 odstotka pri neposredni pomoči, to je v redu, 5,3 odstotke pri ukrepih eh, razvoja podeželja eh, v drugem stebru, to je še vedno velik izjev, to ne more ostati tako. Računsko sodišče je v svojem posebnem poročilu ugotovilo, da se premalo eh, ugotavlja, kolikšen je prihodek kmetov. Eh, hvala lepa tudi za odgovore na pisna vprašanje, vendar eh, key performance ena, to je kmetijski prihodek. Ali je to res zanesljiv kazalnik? Se pravi, mi seveda potrebujemo za ugotavljanje prihodka število kmetov, kmetov. Komisija ne ve, koliko kmetov je zgubilo svoje delo zaradi eh, krize. Kako lahko eh, dela eh, komisija z KPI 1, če nima podatkov o številu kmetov? Eh, koliko kmetov je blizu meje revščine ali pod mejo revščine? Eh, za katere kmetijske obrate to velja. Pa še nekaj. Za leto 2014 smo ugotovili, da eh, pozitivno vpliva na prihodek zaposlenih v kmetijstvu zaradi zmanjševanja eh, števila eh, zaposlenih. Ali lahko nekaj več o tem poveste? Potem KPI 4 Eh, stopnja eh, zaposlenosti v kmetijstvu, eh, se pravi, ta stopnja se je povišala zopet na 63,3 odstotka. Vi pravite, da to ni posledica SKP-ja, temveč zaradi nacionalnih kohezijskih ukrepov. Ali ni ta kazalnik sedaj pravzaprav vsega? preveč nenatančen. Bolje bi bilo, če bi vedeli, kako SKP vpliva na stopnjo zaposlenosti. Eh, zadnja razrešnica, eh, torej tu je parlament zahteval pravično porazdelitev sredstev za SKP. Spričo primerov kot v Španiji, eh, kjer je osnovno 800 kmetov približno in tam izplačujejo 5,11 milijard neposrednih pomoči in tam ugotavljamo, da 60 najbogatejših eh, eh, družin prejema 250 milijonov eh, podpor. Eh, tu se moramo še enkrat vprašati, eh, ali je v drugih državah podobno. Eh, GD Agri eh, je v svojem poročilu o delu eh, uh, upoštevala to zahtevo. Uh, Vendar tu so se oni sklicevali na države članice in mi bomo sedaj, sedaj zahtevali, naj se organizira razprava v svetu. Kmetijstvo je eh, postalo dobičkonosov, dobičkonosen posel. Potem, moje vprašanje. Eh, se nanaša sedaj na razlike med državami članicami in kmeti. Eh, največ na Češkem, 29 tisoč na kmeta, potem Cipr, Romunija dobijo pod tisoč eh, evrov. Odkot te razlike? Lani ste nas eh, obvestili, da je 80 odstotkov prejemnikov neposrednih plačil dobilo eh, 20 odstotkov eh, vseh plačil, se pravi pod 5000 eh, evrov na leto. To je verjetno posledica velikih plačil velikih, eh, velikim lastnikom in investicijskim družbam, ki posedujejo zemlišča, naprimer v Angliji in na Irskem. Dvomim, ali, eh, eh, ali dvomim, da to koristi Evropski uniji. Seveda je to vprašanje zakonodaje, ki jo sprejmata parlament in svet. Vendar, ali želi komisija sama spremeniti to prakso in sodelovati s tistimi, ki želijo spremeniti eh, tak način dela in to praksa? V posebnem poročilu eh, je eh, računsko sodišče menilo, da je nezadosten sistem za certificiranje proizvodnje biogoriv. Torej, eh, niso mogli pregledovati, ali se biogoriva dejansko eh, proizvajajo iz odpadkov ali ne. Komisija je to tvoj tveganje pozno ugotovila, se pravi med letoma 2011 in 2014 je lahko prišlo do neupravičenega certificiranja biogoriv. Se pravi, računsko sodišče je ugotovilo, da e, obstajajo še vedno pomankljivosti in ne vem, ali je certificiranje postalo bolj učinkovito. E, mi smo že večkrat govorili o e, goljufijah v državah članicah, zlasti o enim firmi v Češki republiki ime je znano. Treba je način certificiranja biogoriv radikalno eh, spremeniti, podatki morajo biti bolj zanesljivi, eh, tu je potreben nek akcijski načrt, neka navodila, neke smernice, ki pomagajo državam članicam. Eh, pred kratkim je bilo izdano sporočilo, da zlasti pri dodatkih za dizelsko gorivo, če dalje bolj uporabljajo palmovo olje in tu obstaja še posebna problematika kraja proizvodnje palmovega olja. Mislim, da smo tu stopili na eh, neko pot, eh, ko moramo pravzaprav spet stvari spremeniti. Mi eh, eh, imamo še eh, vprašanje v zvezi eh, Eh, zemljiškim identifikacijskim sistemom. Eh, naša kolegica je v zvezi s tem že dala predloge. Potrebno je poenostavljanje nov eh, okvir za SKP. Meni, da je področje z rastrosenimi drevesi tudi upravičeno Če se to seveda, treba je to seveda primerjati z podobnimi zemljišči v isti uh, regiji. Uh, če pa uh, bi lahko pravzaprav uh, ta drevesa popasli, potem ta drevesa ne sodijo v izračun. To zveni kot satira. Eh, potem zanesljivost podatkov iz držav članic. Leta 2015 se je ta zanesljivost eh, izboljšala, tu je bila vedno ahilova peta, potem obstaja velika fluktuacija pri kadrih v nacionalnih upravnih organih, ali ne bi bilo bolje, da eh, dela to osebje neposredno pod komisijo in ali se vam zdijo sorazmerni stroški za nadzor, ali ne bi bilo bolje, da stvari poenostavimo in zmanjšujemo stroške kontrole, potem pa še mladi kmetje. Ali menite, da je program za mlade kmete uspešen ali ne? Hvala lepa. Ja, es wird ja doch noch ein schöner Mittag. Ne? No, to bo pa še lep popoldan, gospod komisar. Zelo veliko vprašanj je bilo. Zakaj se SKP zdi draga? Je zato, ker je to edina politika Evropske unije, ki jo v celoti financira eh, Evropska unija. In to piše tudi tako v pogodbah. In trije cilji, ki jih želimo doseči z SKP, so znani. Imamo 22 milijonov kmetov, deloma so torej kmetje v polnem poklicu, deloma tudi polkmetje. In strinjam se, da je stopnja napake 5,3 odstotka pri razvoju podeželja previsoka, vendar se eh, zmanjša. Vprašanje je, ali bo eh, pri naslednji reformi nam uspelo to izboljšati. To bo seveda odvisno od vseh zakonodajalcev. Mi kot predlagatelj bomo to poskusili storiti. Potem, ali so kazalniki zanesljivi? v Pri kazalnikih, ki jih uporabljamo, se ti nanašajo na letno delovno enoto. Torej, da je en kmet, delavec na kmetiji, celo leto zaposlen na tej kmetiji. In tu uporabljamo tudi številke Eurostata pri ocenjevanju kmetijskih dejavnosti. To je torej osnova za naše izračune in število kmetov smo ugotovili eh, pred tremi ali štirimi leti z eh, anketami Eurostata. Um, Torej, računsko središče predvsem eh, kritizira, da ne opredeljujemo jasno prihodkov teh kmetij in kako so sestavljeni ti prihodki. Eh, seveda lahko vsakih nekaj let eh, si ustvarimo nek grob pregled nad tem. Eh, ti, poga, eh, ti podatki, ki so na voljo, eh, se potem uporabljajo za ugotovitev prihodka e, kmetij. Mi smo uporabili podatke, ki so na voljo. Malo sicer zaostajamo ča, v času, vendar, ker nimamo drugih podatkov iz držav članic, tudi ne moremo storiti bolje. Eh, vi ste, Eh, rekli, da veliko kmetov opusti svoje delovanje. Nikoli ne bomo videli. Um, pravega razloga nekateri se upokojijo in nimajo neposrednega naslednika na kmetiji, vendar države članice nam ne morejo posredovati do končnih razlogov za to. Več je takih razlogov, tržna situacija je mogoče težja, kot je bila v zadnjem letu in pol, to se nanaša predvsem na svin, za, velja za svinsko mleko, za, um, za svinsko meso, za mleko in tako naprej. Um, Ehm, pod tem ehm, zemljišča se prodajo drugim večjim kmetom in tako naprej. Več je razlogov in nikoli ne bomo vedeli dokončne ehm, do končnega razloga, ampak 22 milijonov je kmetov in to je seveda veliko, to dokazuje določ vitalnost, želeli bi jih imeti še več in, to, in želimo tudi, da se ustvarjajo delovna mesta tam. Ehm, torej ljudje, ki so vključeni v kmetijsko industrijo, ki mogoče niso neposredno kmetje, ampak izvajo neko dejavnost, ki je povezana s kmetijo in ki imajo dostop potem tudi do posojil. Um, um, seveda razvijamo tudi različne finančne instrumente skupaj z Evropsko investicijsko banko, da bi tudi kmetje in da bi podeželje imelo dostop do takih finančnih instrumentov. Um, um, in tudi v zadnjem letu se je povečalo število posojil in moramo zagotoviti, da uskladimo ustrezna pravila in tudi standarde, da zaščitimo um, integriteto biološkega sektorja, um, pri čemer vemo, da so potrošniki pripravljeni plačati tudi več e, in da ne bo treba teh e, proizvodov uvažati od drugot. Pravilno ste povdarili, da Ehm, so tudi zelo velike kmetije, ki dobivajo eh, sredstva iz uh, skladov, um, iz proračuna in zadnjič smo že predlagali rešitve. Verjetno bo to treba storiti ponovno, ampak morate se o tem pogovoriti tudi s kolegi. Zato prihaja do tega razmerja uh, plačil, ki je odvisno od zemlišča in ne od um, ehm, kmetija. Uh, po tem biogoriva, e, to je energetsko vprašanje, tu vam ne morem pomagati. E, mogoče boste jutri slišali kaj o tem, kaj ti pripravlja se energetski svežen, o katerem bo govora na ustrezni prireditvi jutri in sicer v zvezi z biogoribom in um, komisar za energijo gospod Kanjete je pripravil predlog v zvezi s to, v zvezi s tem potem palmovo olje iz Indonezije se na veliko izvaža tudi v Evropsko unijo in deforestacija je seveda velik problem in um, generalni direktorat za okolje to jemlje zelo resno. E, pogovarjal sem se z gospodom Vilanom o tem ukrepu. Potem e, sistem LFSI e, je, napreduje. Imamo številne države, ki niso dovolj investirale v ta sistem pravočasno, da bi eh, pravilno izplačevali um, plačila kmetom. Um, imamo pa zato akcijske načrte, zato sodelujemo z državami članicami, da bo um, bolje funkcioniral sistem direktnih plačil. Um, in seveda imamo tudi eh, določene vzvode, ker lahko ustavimo plačila, če um, prihaja do nepravilnosti. Torej, sedaj imamo več možnosti in eh, lahko zagotovimo, da dobijo ljudje denar preko tega sistema. Tega sistema. Na vsak način je to dobra naložba, eh, da se z novimi tehnologijami identificirajo zemlišča, satelitskimi sistemi, ne da smo odvisni samo od vnosa um, iz človeških virov, kar je tudi dražje. Uh, Um, kar zadeva eh, investicije držav članic v nadzor in tudi v deljeno upravljanje, se je to zmanjšalo od 7 odstotkov na 4 odstotke SKP-ja. Torej, to je napredek, lahko pa bi storili seveda še več. Strinjam se z vami, da uh, je poenostavitev um, potrebno, da je tudi potrebno nadaljevati s tem, predvsem v okviru uredbe Omnibus, potem zelenitev 15 predlogov v zvezi s tem in upam, da bodo eh, ljudje podprli te pobude. Moramo pa odpreti tudi osnovne zakonodajne akte za nadaljni napredek. Um, 2017 bomo začeli z javnimi posvetovanji. Um, kar zadeva predvsem eh, tudi posodobitev tega sistema in predsednik Juncker, predsednik Šulc in predsednik Tusk so se dogovorili za to, potem mladi kmetje. Prehitro je, je, torej ne moremo še reči, da eh, od naših pomoči eh, profitirajo predvsem tudi mladi, čeprav imamo take informacije. Čeprav mislim, da moramo temu nameniti več denarja. Danes sem imel srečanje z podpredsednikom Evropske investicijske banke, kjer si pričakujemo pobudo za, novo, eh, za nove inštrumente za mlade kmete, da eh, eh, lahko prevzamejo kmetijo ali tudi ustanovijo kmetijo, tako da bodo imeli boljše finančne možnosti za razvoj podeželja. Tega se seveda zavidamo po mina mladih ljudi, ampak mladi včasih nimajo nadzora nad svojo usodo, kaj ti um, gre predvsem um, za to, da starejši ljudje na kmetijah odločajo o finančnih vprašanjih in ti pač um, so bolj previdni, kar zadeva finančna vprašanja in želijo seveda prenesti kmetijo brez, brez večjih dolgov. Ich habe eine ganze Reihe von Worten. Will der Berichterstatter noch mal nachfassen? Voilà. Jaz imam, ehm, torej zelo veliko se jih je prijavilo za to razpravo. Prvi je na vrsti gospod Liberacki. Hvala, gospa predsedujoča. Bom začel pozitivno in potem ehm, bom ehm, postavil bolj eh, strokovno vprašanje. Najprej pozitivna plat. Gospod komisar, um, zdi se mi, da se z vami lahko zelo dobro pogovarjamo. In tudi uh, direktorja Plivla lahko ocenim podobno, ki ga prav gotovo poznate. Sedaj pa nekaj o temi razbremenitev. Najprej želim povedati nekaj splošnega in načelnega. Stopnja napake. Evropsko računsko sodišče pravi, da je stanje stabilno, torej da je to podobna stopnja vsako leto. Vendar mi bi si želeli izboljšanje. Vem, kaj e, mislite z eh, usmeritvijo v uspešnost. Vendar, če govorimo o usmeritvi v uspešnost, potem gre za naslednje. Tega pa danes nismo slišali. Torej, um, naprimer, primarjalne študije o učinkovitosti SKP-ja, naprimer v primerjavi z ZDA. In tu, naprimer, razmišljam o CT ali TTIP-u, um, vse to nas čaka in kakšne bi lahko bile posledice iz tega potem um, slišal sem, da se tudi iztirjajo določena sredstva, kar me veseli. Kar pa je manjkalo v poročilu, so prihodki kmetijskih proizvajalcev. Torej, v vsakem sektorju jih je na tisoče, vendar pravzaprav se soočamo z veliko koncentracijo torej predelovalci oziroma tisti, ki najprej odkupijo blago. Torej tam prihaja do koncentracije in to um, slabi proizvajalce, kajti pravzaprav je malo posrednikov, ki so si razdelili cel trg in pri tem mislim predvsem na velike koncerne, pogosto multi, multinacionalke. Gre za predelovalno industrijo. Zdi se mi, da je, da komisija enostavno molči o tej temi oziroma teh stvari ne oceni. In zato sprašujem, kako daleč pa to lahko gre. E, prihodek kmetov eh, je seveda temelj vsega. E, gospod eh, komisar, določene zadeve ste nam povedali, naprimer govorili ste o produktivnosti e, virov e, izračunano na hektar. Če pa to izračunamo na posameznega kmeta, potem bi lahko rekli, da um, torej ali je prihodek v eh, razmerju s stroški, ali je to stabilno razmerje ali se slabša. Ravno z eh, ruskim embargom pogosto slišimo, da se prihodki kmetov eh, manjšajo in kmetje tudi tarnajo zaradi tega. In neposredna plačila. Mislim, da moramo diferencirati, kaj pa to pravzaprav pomeni, kdo prijima to neposredno pomoč. Če pomislim na svojo državo, potem tam velja, da je glavni um, um, profiter te neposredne pomoči ustanova, ki s kmetijstvom sploh nima nič skupnega. Torej, to, ta te subvencije dobiva lastnik površine, ne pa kmet. Um, sedaj pa nekaj o mladih kmetih. Um, dosedani finančni instrumenti, takšno je prepričanje, so pomankljivi. Mladi kmetje jih ne morejo izkoristiti, nimajo te možnosti. Torej, in to mnenje vedno spet slišimo, kako pa komisija gleda na to ali ste že razmišljali o alternativah, potem biogoriva, um, torej poenostavitev, debirokratizacija, to so cilji. To me seveda veseli, da naj bi bilo potrebne manj dokumentacije, namesto 200 naj bi jih bilo 20, tako nekako. To je sicer lepo in prav, ampak kljub temu so te rešitve še vedno nekako absurdne. Ljudje se režijo, ko to vidijo. Poročevalec je naprimer eh, govoril o eh, drevesih in če se tam pašejo koze, spet velja neko, eh, neko drugo, neka druga schema. Eh, torej, taki elementi naj bi bili odpravljeni in to je treba eh, poenostaviti. Potem nova delovna mesta, ki naj bi nastala. Eh, zači, zagonska podjetja, storitve, kmetje naj bi postali eh, aktivni. Eh, sprašujem vas, koliko teh zagonskih podjetij je res nastalo in kaj ponujajo ta podjetja. In zadnje vprašanje, ki pa verjetno ni najmanj pomembno. Eh, raven plačil in možnost nadzora tega. Um, in to velja predvsem za sezonske delavce v kmetijstvu, kjer eh, se mi zdi, da vlada popoln kaos, popolna samovolja. Uh, Poljaki, naprimer, grejo na zahod. Uh, terjatev eh, grozdja ali tudi belušev v Italijo in tako naprej. Belorusi prihajajo v istem času na Polsko pobirati jabolka in tako naprej. No, vsi se plačajo, vse se plača, vendar zume nekega registriranega uradnega sistema. In to nikogar ne zanima, pod kakšnimi socialnimi pogoji morajo delati. Torej, kako zgleda na tem področju, ali naj skupna kmetijska politika ne bi eh, eh, si to najprej ogledala in potem tudi eh, nekako pripravila stališča do tega. Upravni stroški so se v odstotkih zmanjšali in to je treba pozdraviti, vendar nasplošno, gospod komisar, želim poudariti, da je cena eh, blaga, tudi cena mesa, naprimer, pri kmetih. Če to primerjamo potem s potrošniškimi cenami, je velika razlika. In mogoče bi tudi o tem še lahko kaj povedali. Hvala. In kot rečeno, gospod komisar, gospod direktor, zelo eh, dobro. Eh, Zelo eh, dobro je možno sodelovati z vama eh, in pravzaprav mi je to všeč, vendar tu gre za strokovno razpravo. Nikomur se ni treba opravičevati za vprašanja. Gospod Glaba Voja je na vrsti naslednja. Hvala, gospa predsednica, gospod komisar. Žal ne morem govoriti češko, tako kot je lahko eh, kolega govoril polsko, danes ni češkega tolmačanja. Um, um, in pri um, zadnji. Um, ne vem, vedno, ko je tu komisar Hogan, nič eh, prevajanja v češčino, mogoče vi to blokirate, gospod komisar. Najprej hvala lepa, da ste omenili eh, učinkovitost, eh, poenostavitev kakovost življenja v EU in tudi eh, izboljšanje L pri LPS. EU. Zelo eh, sem hvaležna za to. Nekateri kolegi pred mano so isto, isto povedali. Um, Jaz sem zelo hvaležna za pomoč vaše ekipe. Imela sem veliko vprašanj pri nadaljem spremljanju um, razrešnice 2014 in dobila sem zelo podrobno pomoč in v tem vidim tudi velik napredek. Nočem se spuščati v podrobnosti, kajti potrebujemo neko širšo panoramo za razumivanje situacije. Zato imam tri bolj splošna vprašanja. Prvič, eh, razdelek dve. Eh, Eh, tam je prišlo do največjega zmanjšanja virov v primerjavi z eh, večletnim finančnim okvirom 2007-2013. Eh, gospod komisar, ali pričakujete tudi še druge spremembe po umestnem pregledu ali začetkom novega večletnega finančnega okvira? Želim imeti neko širšo sliko, torej kako ocenujete leto 2015 in prihodnost in potem učinkovitost in dodana vrednost EU um, dodana vrednost EU je um, zelo pomemben dejavnik za novo proračunsko politiko. Ali mislite, da bo kmetijstvo in um, razvoj podeželja, um, da bodo morali spremeniti način podpore v prihodnosti. Mnoga področja, ki dobivajo podporo, so samo lokalnega vpliva, brez neposredne dodane vrednosti na ravni EU. Uh, Um, kaj so torej vaša pričakovanja, da bi bili šel naprej skladu s temi načeli? Ali je kak model, da se kalkulira ta dodana vrednost EU pri pripravah projektov? Kako gledate na to? In zadnje vprašanje, ki pa ni najmanj pomembno, kaj si pričakujete o dodani vrednosti um, EU za kmetijski sektor v naslednjem desetletju? Hvala torej dodana vrednost EU za kmetijstvo v naslednjem desetletju? Kaj si pričakujete od tega? Gospod Flanagan, ki je tudi poročevalec v senci, hvala. E, torej, ta postopek se mi zdi zelo zanimiv. um, zelo dobro je, da kličemo ljudi na odgovornost. Jaz sem tudi v odboru za kmetijstvo in tam nas skrbi um, vedno niže raven plačil in kako zagotoviti, da se to ne bo nadaljevalo. In komisar je rekel, da morajo državljani zaupati politiki, ampak meni se zdi, da ne gre eh, samo za to, kaj ti denar prihaja seveda od državljanov, bodi si, da so zdravniki, kmetje ali ljudje nasplošno, to je iz žepa državljanov. In če greste v trgovino, hočete imeti nek dobro kakovost. Um, Če eh, pa gre denar v splošni davčni sistem, ni več tega pregleda. Da bi ljudje temu zaupali, moramo ustrezno ravnati. Nekaj, kar nima nobenega smisla, je eh, v zvezi s stopnjo napake in to je bilo večkrat rečeno, da je pri prvem stebru 2,2 eh, odstotna stopnja. Eh, pri drugem pa 3,5 odstop na moje vprašanje. Če je temu tako, in očitno je temu tako, zakaj um, želimo še bolj poenostaviti prvi stebr, bolj kot drugi stebr, kajti eh, napake nastanejo zaradi pomankanja poenostavitve in jasnosti. In zato je to treba spremeniti, zakaj ne posvečamo prioriteto temu. Veliko eh, se je že govorilo o tem in seveda je pomembno. Vsak eh, sint je treba nadzirati, ampak ko gre za pošteno porazdelitev SKP-ja, eh, potem moramo videti, da eh, so prioritete jasne, predvsem tudi za prihodne generacije. In ko gre za zaupanje v politiko, kako lahko na irskem zaupajo temu, če 80 odstotkov vsega, 80 odstotkov SKP-ja, tudi pa eh, reviziji, eh, eh, torej govori se o figovem listu, lahko bi rekli tudi, da je čajni list na Irskem. Gospod Hogan je bil v vladi na Irskem, ko se je dogajalo to. Nekateri bodo mogoče rekli, da želimo kmet, kmetom vzeti voljo, da, produ, da proizvajajo. Ampak tudi na Irskem dobijo denar predvsem bogati kmetje. Um, Če gre za produkcijo, če gre predvsem za proizvodnjo, potem pravzaprav zapravljamo denar. Ali bo umestni pregled eh, skupne kmetijske politike in v tem umestnem pregledu ali bomo to poskusili spremeniti. Na državni ravni si želijo te spremembe, ampak kaj lahko komisija naredi, da bi skupna kmetijska politika res bila skupna, saj, ti, saj ni nič skupnega v tem sistemu. Um, ehm, kaj ti to je povezano seveda tudi s konkurenčno politiko, pri čemer se tudi pervertira ideja konkurenčnosti in tu je treba ukrepati. Uh, tega ne moremo opravičiti. Jaz um, zastopam kmete in ne kmete, tudi tiste, ki živijo v mestih. Um, kraljica Združenega kraljestva oziroma Anglije eh, dobi visoka plačila in drug, nek drug kmet um, ne bo dobil nič. In tudi na Irskem je tako, da nekateri dobijo ogromno in ti, pri tem ne moremo ostati. To bo, se bo vse skupaj podrlo, ker ti vidno manj je denarja in ljudje sprašujejo, čemu je temu tako. In zato sprašujem, kaj bo storjeno v umestnem pregledu, da se ta eh, pritisk. Eh, zmanjševanja podpor kmetom ne bo še nadaljeval. In potem zelenitev. In kako se denar eh, ra, um, uporablja za to. Um, moramo si ogledati najprej, kaj se res dogaja. Um, kako evropskim državljanom razložiti, da en kmet dobi 330 hektarjev na hek, 330 evrov na hektar, sosed pa samo 10 evrov na hektar. Zakaj nekomu to uspe izvesti podoben ukrep za 10 evrov in pri sosednjem kmetu to stane veliko več? In, uh, um, jaz sem danes v odboru za kmetijstvo rekel, da bom opozoril na to, saj ne moremo utemeljiti, da nek kmet dobi 30 krat več za hektar kot nekdo drug. To je perverzna praksa, ki se tudi razlikuje od države do države in tega ne moremo opravičiti. In kako naj potem razložimo državljanom, da se denar upo uporablja na ta način. Torej, po krogu poročevalcev v senci vas prosim sedaj za odgovor. Vendar je še več kolegic in kolegov na seznamu govornikov, tako da če. E, torej, predvideno je, da bomo to točko obravnavali še pol ure, ampak prosim, da zdaj ne uporabite cele pol ure za vaš odgovor. Beseda je vaša. Hvala, gospa predsednica. Eh, eh. Gospod Liberacki je vprašal glede stopnje napak in kako rešiti eh, ta problem v drugem stebru. Sprejeli smo specifične ukrepe. Torej, področja, kjer prihaja do teh napak, so bila ugotovljena in predvideni tudi ukrepi za to. In pristojni član je predstavil ustrezno poročilo. Sedaj pa je seveda na državah članicah, da odpravijo te napake. Pri meni, na mojem področju, že ugotavljamo izboljšanje. Sicer je 3,5 še zmeraj visok delež, vendar se. Eh, manjša. Pri eh, razvoju podeželja pa je to pod dvema odstotkoma, torej pod pragom. Torej moramo spodbujati eh, države članice, da uporabijo ustrizne ukrepe, včasih tudi malo pretiravajo. Tudi pri stroškovnih opcijah morajo poskrbiti za poenostavitve. Torej to je vse. Eh, bil en del odgovora na to, kako zmanjšati to stopnjo napake. Potem eh, prehranjevalna, prehrambrena veriga. To je zelo pomembno, vpraš pomembno vprašanje. Um, ustanovili smo delovno skupino, um, ki je pripravila ekscelentno poročilo in predlagam, da si preberete to poročilo. Um, 2017 bomo pripravili tudi predloge eh, glede vloga posameznih dejavnikov v tej živilski verigi. Torej, kar zadeva vlogo proizvajalca v tej živilski verigi in če nastajajo težave v državah članicah, je treba poskusiti tudi uskladiti eh, ta pravila med državami članicami. Eh, gospa Vestigar, ki je pristojna za konkurenco in jaz se bova sestala in pripravila predlog. In tudi parlament eh, eh, eh, bo to gotovo podprl, kajti eh, v resoluciji, ki ste jo podprli z veliko večino, pravite, da je treba nasloviti ta problem. Eh, torej, v tej delovni skupini za kmetijske trge se, so se ukvarjali s tem in pripravili tudi poročilo. Torej, um, v preteklosti smo imeli spodbude za proizvodnjo. V, um, pri pravilih STO to ni več možno. Uh, ali intenzivno obdelujete zemljo ali ne, dobite enaka um, plačila, torej produktivnost se povečuje, vendar z novimi tehnologijami in v smer digitalizacije in tu lahko storimo še več, vendar bo to tirjalo čas in mislim, da moramo storiti tudi več, kar zadeva svetovanje kmetom. Zmanjšali smo um, um, izdatke za to in to je bilo narobe, treba je povečati eh, izdatke za svetovanje, tako, da bodo kmetje eh, ustanovili naprimer skupine proizvajalcev, da bodo tudi okrepili svojo vlogo na trgu in da bodo izpogajali boljše cene. In seveda je treba upoštevati tudi nove tehnologije. Aktivn kmet, to je velika definicija. In ta definicija aktivnega kmeta um, v zadnji reformi ni bila ustrezno upoštevana. Torej, komisija je pozitivno opredelila to vlogo aktivnega eh, kmeta, ampak potem smo pri, pravzaprav pripravili negativen seznam, kaj eh, ni aktivn kmet. Torej, tem, to si moramo ogledati v okviru omnibusa, da bomo imeli večjo fleksibilnost in to se bo zgodilo eh, še pred letom 2017. Eh, že prej sem rekel, da bodo so zakonodajalci se izrekli o um, pavšalnih plačilih, o predlogu komisije v zvezi s pavšalnimi plačili in tudi zgornjo mejo za upravičence. Torej, kdo naj bi dobil denar in ali naj bi imeli digresijo pri tem. Uh, um, moj pre, eden od mojih predhodnikov, gospod Fišler, je to predlagal, tako da je to še naprej na dnevnem redu, ampak so zakonodajalci to, to vedno zavračali. Mogoče bo naslednjič drugače. Mislim, da si moramo gledati tudi alternative za mlada. Vendar, kot sem rekel že prej, to je povezano tudi s tem, um, kakšni nacionalni ukrepi so potrebni za prenos kmetij od starejše na mlado generacijo. Pri tem imamo dobre izkušnje, deloma so to partnerstva, dolgoročen zakup, um, potem um, sodelovanje med mladimi kmeti in tisti, ki so mladi po srcu. In um, nacionalne vlade so sprejele že ustrezne ukrepe, ampak mogoče se moramo tudi na, snobi, na ravni komisije še pogovoriti o boljših finančnih instrumentih. Eh, potem zapletenost je seveda um, včasih problem pri izvajanju in vodi do više stopnje napake. Vendar pripravili smo smirnice za izvajanje reforme SKP in moram reči, da v državah članicah včasih prihaja do prekomirnega urejanja tega. In, um, nekat, in tudi računsko sodišče je že ugotovilo, da določbe, ki smo jih predvideli, deloma niso skladne z določbami o javnem, o javnem naročilu. Potem um, sezonski delavci zakonodaja v zvezi s tem. Uh, ne vem, kako je na polskem, ampak na vsak način bomo radi pomagali tam, kjer lahko. Čeprav mislim, da delovni standardi, migracija iz Ukrajine in tako naprej, da se to lahko um, obravnava in rešuje tudi na nacionalni ravni. Lahko pa se seveda obrnete tudi na nas. Uh, Potem govorili ste o večletnem finančnem okviru in o prihodnosti. Ne bomo naredili kompletnega umestnega pregleda SKP. Um, um, gre za uredbo omnibus, ki jo pripravljamo in tu eh, gre za nekatere določbe, ki se nanašajo tudi na SKP. In GDA gre si bo to resno ogledal in pripravil spremembe, če bo to potrebno in parlament bo seveda v mehanizmu trialoga sodeloval pri tem. Potem uh, torej, uh, razvaj um, denarja v prihodnosti, potem to je seveda neka širša tema, potem dodana vrednost, ki jo mi um, lahko damo, torej dokazati moramo, da Evropska unija dosega oprejemljive rezultate in da so ti boljši, kot če bi denar eh, bil uporabljen samo na nacionalni ravni. In tu imamo seveda velike izzive na trgu. In mislim, da smo varnostna mreža za prihodke za kmete. In en odstotek BNP-ja je naš proračun samo, ampak kljub temu poskušamo prispevati k varnim prihodkom. Um, potem um, skupina, ki sem jo že omenil, se ukvarja s tem, gre za uh, vzajemne sklade, za finančne instrumente, za mehanizme za zagotovitev stabilnosti prihodkov. Um, potem tudi uh, notranji trg za kmetijske izdelke je pomemben, potem stabilizacija prihodkov z eh, investicijami v varovanje eh, okolja, podnebne spremembe, konkurenca in tako naprej. Mislim, da, to, da je to korist za družbo na splošno in razen tega vidimo napredek tudi pri zaposlovanju v Evropski uniji in da je pobuda za to tudi politika EU. Vendar, ko pride do eh, tržnih eh, težav, eh, smo naprimer pomagali s 5,5 milijard, milijarde evrov kmetom zaradi ruskega embarga. Eh, to je bilo možno um, zaradi 850 milijonov evrov, ki jih je bilo v skladu, katerega se je oplačevalo prej. Prihodnost SKP-ja, kar zadeva kakovost izdelkov, trge in tako naprej, um, pripravljamo uh, oceno učinka glede modernizacije in um, poenostavitve SKP-ja. Vsak bo lahko prispeval k temu in mislim, da smo lahko še bolj uspešni s proračunom, ki nam je na voljo. Vendar se moramo seveda zavedati, da je izzivov veliko. Potem tudi številke izvoza za september kažejo, da eh, se stvari izboljšujejo in da je to tudi posledica embarga in je treba iskati nove trge po svetu da zamenjamo eh, izgube na ruskem trgu s prodajo drugot. Potem razlog za visoko stopnjo v drugem stebru je ta, da gre za bolj usmirjeno financiranje, kajti tu gre za okolje, za eh, podnebne spremembe, um, tudi za javna naročila. Um, Evropsko eh, sodišče je pravilno opozorilo na to in seveda želimo skupaj z državami članicami znižati to stopnjo napak v drugem stepru. Potem eh, določitev zgornje meje pri izplačilih še enkrat bomo naredili ta poskus, bomo videli, kakšna bo reakcija. Uh, to so plačila za zemljišča in ne sprašujemo, kdo je lastnik zemljišča. Um, seveda so nekateri, ki imajo velika zemljišča, um, ki dobijo veliko denarja in zato smo hoteli določiti zgornjo mejo, ampak to, ta predlog ni bil sprejet. 2017 eh, bomo to ponovno predlagali, ali želimo neko pavšalno plačilo ali modulirano plačilo, vsak bo lahko dal, podal svoje mnenje o tem. Zelenitev kmetijske politike je bila kontroverzna. Niti kmetje, niti nevladne organizacije niso bile zadovoljne s tem, kajti po, mno, po mnenju mnogih ne dosigamo teh okoljskih ciljev. E, kajti morali bi to e, utemeljiti na e, dokazih in zato bomo morali izbrati fokusna območja, torej fokusirana območja, kjer tudi spremljati, eh, kjer bomo lahko spremljali eh, in ugotovili, ali so ukrepi za zagotovitev okoljskih ciljev pravilni ali ne. Fleksibilnost eh, pomeni seveda, da nimamo ene rešitve za celo Evropo. Veliko je različnih območij In če naj bi se dogovorili za skupno politiko, bo potrebna določena fleksibilnost, ki se odobri državam članicam. Um, torej države članice morajo imeti opcije, naprimer tudi op, um, plačila za majhne kmete um, in plačila za kmetije. Torej veliko je različnih opcij, ki pa jih države članice v preteklosti niso uporabile, o katerih pa bi lahko razmislile v prihodnosti. Herzlichen Dank. Wir machen weiter mit der Kollegin, mit dem Kollegen. Eh, gremo naprej, kolega Stehovski. Thank you, Chairman. Hvala, gospa predsednica. Eh, veliko stvari eh, je istih kot na zadnjem sestanku s gospodom komisarjem, ni češkega tolmačenja, ampak mislim, da Komisar nikoli ne odgovori konkretno na vprašanje o Češki in o določenih eh, podjetjih, ki so bila omenjena tudi ne o navskrižju interesov določenih eh, ljudi v eh, češkem kmetijskem sektorju. Mm, kolega Celer je zadnjič postavil isto vprašanje in tudi niste odgovorili. Upam, da boste bolj konkretni v nadaljevanju. Eh, zelo me zanima vaš odgovor na to vprašanje. No, nekaj konkretnih stvari bi rad izvedel. Če eh, pogledam poročila računskega sodišča, vidim, da je veliko problemov s kmetijskimi projekti in pa z dodeljevanjem sredstev v kmetijstvu. veliko stvari je zelo slabo organiziranih v državah članicah. In rad bi postavil naslednje vprašanje. Kako je mogoče, da lahko ima nekdo v digitalnem registru 260 hektarjev, pa dobi uh, sredstva za 276 hektarov? Imamo digitalne registre. Eh, to ni primer iz Grčije, kjer imajo še probleme z digitalnimi registri, ampak iz neke druge države, kjer kmetje dobijo več denarja, kot so do njega upravičeni. In tukaj bi rad slišal vaš odgovor. Eh, vas zanima dejansko kmetovanje, kako kmetje obdelujejo polja, kako delajo, kakšna je kakovost dela eh, ter pridelkov. Eh, včasih veliko pol dobi evropska sredstva, vendar se tam ne izvaja vsega, eh, kmetijsko delo, ne izvaja se uh, obdelovanje tako, kot bi bilo to potrebno in to me res zanima. Prosim, rada bi slišal, rad bi slišal vaš odgovor. Gospa Jala Sender. Yes. Hvala, gospa predsednica. Veliko vprašanj je že bilo izpostavljenih, eh, tudi precej podrobnosti. Sama pa bi rada od komisarja izvedela naslednje. Bi nam lahko v grobem predstavili seznam držav? To mi težko najdemo, tak seznam, treba je iskati med različnimi dokumenti. Torej, zanimajo me države, ki v obeh stebrih, naprimer pet držav, torej ki so leta 2015 največ dobile iz skladov. Mm, skupna kmetijska politika se je takrat ponovno zagnala po vseh zamudah v državah članicah. Potem drugič. Vtis imam, da eh, ne dobimo vedno vseh informacij o SKP, pa niste vi za to krivi, ampak eh, Eh, obstaja veliko nepoznavanje dodane vrednosti glede SKP. Ne gre samo za pridelovanje krompirja, eh, paradižnika, pomaranč in tako naprej. Mislim, da bi morali na veliko jasnejši način predstaviti dodano vrednost SKP. To je povezano z zdravjem živali, zdravjem rastlin, Eh, s kakovostjo dela, s standardi na področju zdravja, s kakovostnimi proizvodi in tako naprej. Zdaj imamo preveč poenostavljen pogled na SKP. Eh, govorimo o bogih eh, kmetih. Sama izhajam iz kmetijske družine, moj dedek je bil kmet in zato vem, da je kmet veliko več kot kmet. Eh, to, eh, eh, kar imamo mi v mislih, ko govorimo o kmetovanju. Veliko krat govorimo tudi o uvozu kmetijskih izdelkov iz tretjih držav, namesto da bi spodbujali našo proizvodno. Pomembno je, da industrijo ohranimo v Evropi. Eh, pri industriji eh, se o tem še nekako pogovarjamo, pri kmetijstvu pa premalo. In mislim, da bi morali bolj okrepiti in predstaviti idejo dodane vrednosti skupne kmetijske politike na globalni ravni. Pa še nekaj bi povedala. ko gre za uh, večletna finančna obdobja, govorimo zdaj tudi o obdobju od leta 2021 do 2026. Eh, zakaj eh, ne financiramo politike eh, migracij, tako kot bi bilo treba? Mislim, da bi lahko tudi povezali di dve področji, torej migracije in kmetijstvo. Gospod Avramopoulos, ki je bil eh, danes jutraj eh, tukaj, je govoril o migracijah. V moji regiji, naprimer, je veliko pastirjev že iz uh, tretjih držav. In uh, mogoče bi lahko o SKP govorili tudi na ta način, kot o politiki prihodnosti, raziskav, uh, politiki kakovostnih proizvodov. To ni neka zastarela politika. Hvala. Gospod Gerbrandi. Uh, Hvala, gospa predsednica. Hvala tudi gospodu komisarju, da je prišel v naš odbor. Vedno nam je v veselje, ko vas sprejmemo tukaj. Govorili ste že o zelenitvi skupne kmetijske politike. Mm, omenjali ste študije, ki bodo končane eh, eh, marca 2017 v ekoloških območjih. Eh, moje vprašanje pa zadeva študije, ki smo jih že dobili. Dobili smo mm, poročilo računskega sodišča prejšnji teden in sicer o podnebnih ukrepih Evropske unije. Tam se govori tudi, da bi povečali za podnebne ukrepe eh, financiranje na 20 odstotkov. Poročilo je precej kritično, eh, predvsem do enega sektorja in to je kmetijski sektor. Eh, Naprimer, ko gre za splošne izdatke in pa tudi za podeželske politike. Kakšni so vaši načrti, da se poveča poraba za podnebne ukrepe na področju kmetijstva? na različnih področjih, eh, naprimer, ko gre za eh, kakovost zraka in za zgornje meje emisij, eh, potem, ko gre za kakšne druge zakonodajne akte, vedno vidimo, da pritisk na kmetijski sektor, da se poveča vzdržnost in trajnost pri kmetijskih praksah, ta pritisk je vedno omejen. Eh, verjetno se bo pritisk še zmanjševal, namesto da bi se povečeval. In zato tudi nikoli ne dosežemo ciljev, ki smo si jih zastavili. Moja zadnja točka pa je tudi povezana eh, z umestnim eh, pregledom strategije za biotsko raznovrstnost. To je bilo pred nekaj leti in to poročilo je bilo zelo kritično spet eh, je bil kmetijski sektor izpostavljen kot eden ključnih problemov pri doseganju naših ciljev iz strategije za biotsko raznovrstnost. DG Agri je od takrat tiho. Ali lahko uh, obljubite, kdaj bodo za ta področja zagotovljeni akcijski načrti za kakovo zraka, za biotsko raznovrstnost uh, in za Eh, omejevanje emisij. Hvala. Tudi jaz sem se dala na seznam govornikov. E, to, kar je gospod Miljonis povedal uvodoma, je šokantno. Stavek je bil nekoliko kompliciran. Rekel je, nis, našli smo nezadostne dokaze o zadovoljivosti cen, eh, se pravi 44 odstotkov eh, plačuje pretirane cene. Kakšna je vaša ocena? Kaj naj naredimo? Dosti krat smo slišali, da Evropska unija sprejema stroške, ki jih eh, ob natančnem pregledu ne bi smeli sprejeti. To je prvo vprašanje. Drugič. minimalni praksa finančne korekture bi morali podvojiti zato, da ne bi se preveč ukvarjali z majhnimi zneski in pri revizijah eh, ne smemo gledati samo eh, plačilnih agencij, temveč pregledati moramo tudi eh, certificiranje. Tu potrebujemo boljše rezultate, potem pa razlike v prihodku zakaj sploh obstaja kmetijski sklad. Če moramo eh, nekako izravnati razlike v prihodku, moramo bolj načrtno dajati denar. Od tega je odvisna verodostojnost eh, kmetijske politike. Povejte nam nekaj več o tem in dobro je, da ste sedaj itak vi na vrsti. Thank you, Madam Chairman. And uh, the first question from. Uh, Hvala, gospa predsednica. Eh, prvo vprašanje je postavil gospod Dehovski. Upam, da sem pravilno eh, izgovoril ime. Nekaj je bilo namigov na češka podjetja. Eh, ne vem, če sem zadnjič odgovoril na to temo. Bom skušal biti zdaj bolj podroben nekaj je bilo namigovano na vzkrižje interesov. Tam v tem primeru je komisija ukrepala. Imeli smo postopek clearinga oziroma clearance, ki e, se je začel 8. januarja letos. In prišlo bo do uh, eh, oduzema akreditacije oziroma do sankcij, uh, finančne kazni ali česa podobnega, um, če se dokaže krivda. Uh, mislim, da ta gospod tudi ne bo več sedel v odboru za kmetijstvo. Potem je bilo uh, postavljeno še eno vprašanje, zakaj je nek obrat. Uh, dobil denar iz SKP. Eh, to pravzaprav dokazuje, da eh, nadzor deluje. Eh, ta obrat je bil oddan, tam so odprli potem nek klub in to je bilo sporočeno naprej in Češka je potem oktobra letos naredila preiskavo in eh, plačilni organ je ustrezno deloval. To je ta preiskava tudi dokazala. Potem pa še sistem eh, identifikacije zemlišč. Eh, poslanec je prosil za podrobnosti samih. Zdaj ne morem podati, jih bom pa raziskal. Rekli ste, da je nekdo dobil več denarja, kot bi ga smel, glede na površino zemljišča. Gospa Jala Sender je tudi omenjala nekaj eh, tematik. Rekli ste, da je težko razumeti dokumente, ki so pred vami. Eh, informacije res veliko in to razumem, ampak eh, sam bi vas usmeril v letno poročilo. Nekaj čez 200 strani je. Eh, če ste dovolj potrpežljivi, potem vam priporočam to. Tudi v Španiji eh, je tam veliko napisano o podjetjih, ki vas zanimajo. In tam lahko dobite vse podrobne informacije o državi, ki vas najbolj zanima. Potem ste omenili tudi kmete, ki se soočajo s težavami. Kmetje proizvajajo za trg, mi smo tržno usmerjena politika. Eh, in eh, nekaj je bilo težav, ko je bila povečana cena za umik eh, določenih produktov. Na to se skušamo odzivati s sredstvi, ki so nam na voljo in v okviru politike. Eh, zaprtje ruskega trga, naprimer, je tudi taka tema. Mi imamo harmonizirana pravila želimo pomagati kmetom eh, s kakovostnimi politikami, eh, potem imamo tudi politike glede eh, GSO-jev. To ne koristi samo kmetom, ampak celotni regiji, naprimer, ko gre za kulturno dediščino, turizem in tako naprej. Mm, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, glede na podnebne spremembe in tako naprej. To se nanaša tudi na vprašanje gospoda Gerbrandija. Okolje ste omenjali, to področje je kar zaskrbljujoče. Mi bomo v prihodnje izvajali mednarodni sporazum, ki je bil dogovorjen na konferenci COP21 o vzdržnih in trajnostnih pravilih. Sam lahko povem, da kmetijska politika veliko naredi preko ukrepov eh, drugega stebra, pa tudi prek prvega stebra. 72 odstotkov eh, zemljiških površin pokriva vsaj Eh, en ukrep ozelenitve. To je veliko bolje kot pred letom 2015. Eh, vpraš, sprašujem vas, kdo bo še proizvajal javno dobro, eh, tako da bodo vključeni kmetje. Ne poznam nobenega drugega sektorja, razen kmetijskega, ki bi to lahko naredil. Kmete moramo spodbujati, da to naredijo. Ne vem, ali bomo naredili novo agencijo. Seveda lahko od kmetov zahtevamo, da naredijo več. Um, sam se bom pri naslednji reformi trudil za to. Kmetijska politika je gospodarska politika. Gospod eh, Gerbrandi prekinja. No, vi ste imeli priložnost eh, govoriti o tem zadnjič. Eh, jaz lahko govorim zdaj samo o politikah, ki smo jih sprejeli, so zakonodajalci. Mi smo zavezani, tudi jaz sam osebno sem zavezan, eh, da izkoristim vsako priložnost, eh, zato da bomo eh, leta 2017 še boljši. Imamo izjavo z konference COP21. Ehm, pogledali bomo, kaj smo dosegli na tem področju. No pa še migracije. Mislim, da kmetijstvo lahko odigra pomembno vlogo na tem področju. Uh, imeli smo vrh v Valeti, to je bil vrh med Evropsko unijo in Afriko in uh, številne afriške države so odvisne od kmetijstva in mislim, da lahko veliko naredimo tudi z investicijami v kmetijstvo. Evropska investicijska eh, banka in drugi donatori so že zelo dejavni na tem področju. Moramo pa vse skupaj še bolje koordinirati, tako da bomo videli, kaj kmetijstvo lahko naredi. Potem imamo sklad za razvoj podeželja. V uredbi Omnibus eh, bo eh, to še bolje vključeno. Vsaka regija bo lahko izkoristila priložnosti. Eh, in v to bodo lahko vključeni tudi migranti in begunci, še posebej begunci. Torej, razvoj podeželja in kmetijstvo lahko tukaj odigrata pomembno vlogo. No, še gospodu Gerbrandiju bi nekaj povedal. Omenili ste številne negativne točke med, v povezavi z okoljem in kmetijstvom. Sam sem si to zapisal, vem, da je treba več narediti, ampak smo pa zmanjšali emisije iz kmetijstva. In to za 24 odstotkov. Bom omenil eh, to številko, ki je vi niste omenili. Zmanjšali smo tudi onesnaževanje rek za 17 odstotkov. Moramo pa narediti več, kot ste rekli. Biotska raznovrstnost in narava sta pomembni. Sam Eh, bi vas prosil, da podprete moj predlog, da se pesticidi prepovejo na ekoloških območjih. Nihče ni tega omenil. Eh, in to se mi zdi škoda. Upam, da bo parlament eh, podprl ta predlog, ki lahko prinese bistveno izboljšanje na področju biotske raznovrstnosti in na področju kmetijskih zemlišč kmetje so edini ljudje, ki jih lahko uporabimo za te politike, ampak moramo jim dati tudi spodbude. Um, samo tako bo zelenitev postala tudi um, bistveni del kmetijske politike. Vi ste omenili stroškovne možnosti, nimam odgovora na to vprašanje. Um, mogoče nisem prav razumel prvega vprašanja, um, stroškovne možnosti, ki jih uporabljamo. Nisem prepričan, da sem razumel to vprašanje mogoče bi se lahko potem osebno pogovorila. Tako da eh, bova razčistila te poenostavljene stroškovne možnosti. No, druga stvar, eh, eh, uradi za certificiranje, ali dajo dobre rezultate ali ne, ali so upravili svojo vlogo ali ne. Leta 2015 je DG Agri izvedel 17 uh, pregledov teh organov in eh, splošna ocena te eh, prve, tega prvega pregleda je, da lahko damo neko, eh, neko omejeno jamstvo. Pokrili smo samo 65 odstotkov uradov za certificiranje. To je premalo. Tako da vam dam prav, ko. Eh, pravite, da je treba še več narediti pri tem. Države članice se morajo bolj potruditi, da bodo eh, vsa pravila izvedena. Sam nisem zadovoljen s situacijo, kakršna je v tem trenutku. Potem pa še izenačevanje politik, to je povezano s konvergenco, tako zunanjo kot notranjo. In to je težko politično vprašanje, kot sami veste. Nekaj poskusov smo naredili v okviru zadnje politike, da bi dosegli večjo konvergenčnost med vzhodom in zahodom in med posameznimi državami ne bi uh, rad napovedal, kakšna bo naslednja razprava, ampak uh, mislim, da bo politično težavna. Nove države članice, kot jih še vedno imenujemo, uh, že uh, govorijo o izpolnevanju uh, pogojev za to konvergenco. Tega vprašanja ne bom, na to vprašanje ne bom odgovoril danes, nekaj predlogov bom podal v zvezi s tem še leta 2017. Ja, danke schön. Ja, von den Landwirten lernen heißt Ziegen lernen. Hvala lepa. Od kmetov se lahko naučimo zmagovati. Kolega Flanagan eh, je prosil za besedo. Prosim. Samo pojasnilo, prosim. Rekli ste, da ne bo celovitega umestnega pregleda. Sam sem razočaran nad tem, in, ampak dobivam uh, eh, mešana poročila. Potem, ko uh, ste rekli, da se. Uh, Eh, bo mm, do pavšali razširili leta 2017. Pa gospod Gebrandi je nekaj povedal v zvezi s tem. Ali prav razumem, da torej ne bo popolnega umestnega predlega, kjer bi poslanci imeli možnost svojega prispevka? Eh, ali bo eh, to vključeno vsaj v kakšni obliki umestnega pregleda? Uh, Eh, kako se bo pripravljal naslednji svežen, potem, ko bo ta zaključen. And uh, if you make a proposal today, it will come into force about 2019. So. Agri bo dal možnost, vendar pa ne v okviru nečesa, kar vi razumete kot celovit umestni pregled. To predlagamo v okviru DG za proračun. Mi eh, izpostavljamo svoje prioritete za leto 2017. Eh, želimo si modernizacije in poenostavitev. O tem bomo začeli razpravljati januarja 2017. Takrat se bodo začela javna posvetovanja. Od januarja do aprila bodo trajala. Vsak bo lahko dal svoj prispevek. Ampak eh, šlo bo za obdobje bolj po letu 2020. Eh, vi se bolj kot eh, drugi verjetno zavedate, da je v igri tudi brexit in da bo treba tudi to upoštevati. Hvala. In zakonče poročevalec. Eh, hvala lepa, gospa predsednica, gospod komisar. Večkrat ste omenili odgovornost zakonodajalca, vendar ta ne sedi samo v odboru za kmetijstvo, temveč tudi tukaj. Uh, in lahko vam zagotovim pri vseh teh razpravah o tem, kako bi lahko v prihodnje bolje delali, se lahko eh, zanašate tudi na člane odbora za proračunski nadzor. V razpravi smo večkrat omenili naslednje. Govorimo o kmetih eh, in v glavah imamo tradicionalne slike. Gospa Ajala Zendar eh, je rekla, da tega sploh ni več. Obstaja še in kmet, ki skrbi za kulturo in podob, eh, za krajino, tega moramo podpreti. Se pravi, eh, kmet, malega kmeta na teref, Tenerifi eh, eh, moramo še naprej podpirati in podobne. Eh, vendar eh, veliki, velike kmetije, ne vem, ali je to še povezano z eh, tradicionalno. Eh, sliko. Torej, že leta in leta se vozim na Dansko, ki ima veliko kmetijstva in kjer je velika koncentracija. Eh, pred leti sem se eh, vozil po pestrih eh, krajinah, kjer je enkrat eno polje, drugič druga polščina in tako naprej. Sedaj pa imamo kilometre in kilometre ene kulture na sredini pa je še naprava za proizvodnjo bioplina. E, mislim, da oni dobivajo dovolj denarja in da ne potrebujejo dovolj še dodatnega denarja iz e, kmetijskega sklada. Torej, e, to razpravo bi še naprej vodil. Hvala lepa za razpravo. Bojim se, da se bomo morali res videti vsako leto, saj se ukvarjate s tako velikim finančnim obsegom, da ste za nas zelo privlačen mož. Torej, in eh, mi pač poskušamo dejansko eh, pregledati vse vaše dokumente, eh, jih oceniti z proračunskega vidika. Hvala lepa, da ste prišli. Želim vam lep popovdan. Eh, zanimivo je bilo, vendar na tem področju moramo še naprej delati in moramo dosegati tiste rezultate, ki so naš cilj. Še enkrat presrčna hvala seveda, podpiramo eh, stvari, kjer vi želite doseči napredek. Mi smo na vaši strani, da ne bi bilo eh, nesporazuma. Še enkrat presrčna hvala in vse dobro. Nadaljujemo. Sledi letno poročilo o Evropski investicijski banki. Poročevalec je kolega Ali. Podpredsednik McDowell bi tudi že moral biti tukaj in predstaviti svoje poročilo. Hvala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 digamos, so, genau. Ich ähm, würde gerne die Sitzung fortsetzen. Dobrodošli, podpredsednik McDowell. Takoj vam dajem besedo, če ste pripravljeni predstaviti številke za leto 2015 pri EIB. Hvala, da ste prišli. Hvala, gospa predsednica Grisle, spoštovani člani odbora za proračunski nadzor, gospin gospodje. Eh, z mano je Nikolaj Gjelovič, ki je stalni predstavnik Evropske investicijske banke v EU in ki je me danes spremlja. V veliko veselje in čast mi je, da lahko spregovorim v odboru za proračunski nadzor Evropskega parlamenta in poročam o delu skupine EIB, to je Evropska investicijska banka in Evropski investicijski sklad. Torej, govoril bom o tem, kaj delamo za uh, v pomoč evropskemu eh, gospodarstvu. Seveda pa tudi zato, ker ste vi pristojni odbor za pripravo poročila o, letnega poročila o EIB 2015. Evropska investicijska banka si prizadeva delovati proticiklično v podporu ekonomskega okrivanja v Evropi, kjer pa se še zatika zaradi nizkih vlagan in visoke brezposelnosti. 20 eh, cilj, torej naš eh, cilj je izboljšati rast zaposlovanja in delujemo predvsem kot katalizator za um, investicije v javnem in zasebnem sektorju. Predvsem pa želimo prispevati k večji blagini za evropske državljane. 2015 je bilo zelo živahno leto za skupino EIB. E 84 eh, milijard evrov eh, smo s tem smo operirali. 77,5 eh, milijard evrov um, je razdeljeno na štiri glavne cilje. 19,6 milijard za uh, operacije v zvezi z okoljem 19,1 milijarde, za infrastrukturo 18,7, za inovacije in 28,4 milijarde za MSP-je. Torej, skupina EIB je s tem omogočila eh, splošno financiranje MSP-jev v um, obsegu 70 milijard evrov. Predvsem eh, gre, torej, gre za 240 tisoč podjetij in 4,1 milijona ljudi. Uh, 20,6 milijard eh, smo namenili podnebnim spremembam, posojilom v zvezi s tem za eh, transport, za obnovljive vire energije in tako naprej. Narazen tega je 2015 bilo rekordno leto za energetsko učinkovitost. Izboljšali smo energetsko učinkovitost v šolah, v bolnišnicah eh, in tako naprej. In potem gre za investicije v strateške infrastrukture, torej gre za izgradnjo pa tudi posodobitev obstoječih bolnišnic, šol, univerz, eh, pristanišč, železnic in tako naprej. Ne bom sedaj naštival tih statističnih podatkov, temveč se bom osredotočil na glavne točke. Predstavil sem glavne številke, vendar za temi številkami gre za to, da tudi EIB eh, zagotavlja globljo pomoč evropskemu gospodarstvu. Od 2012 naprej s pomočjo povečanja kapitala in eh, instrumentom za rast in zaposlovanje je banka podvojila svoje dejavnosti pri pomoči MSP-jem in podjetjem s srednjo veliko tržno kapitalizacijo. Zadnji pregledi so pokazali, da se izboljšuje okolje za MSP in da imajo lažji dostop do bančnih posojil in nižjih obresti. Kljub temu je to tudi še za nas pomembna naloga, da jim pomagajo. Magamo in razen tega gre tudi za geografske razlike med eh, severom in jugom in tudi med bivšimi med starimi in novimi državami članicami. Zato želimo še naprej eh, pomagati temu pomembnemu sektorju rasti, ki prispeva k zaposlovanju predvsem med mladimi. 2015 je skupina EIB razširila sodelovanje z Evropsko komisijo z nadaljevanjem izvajanja mandata eh, za v zvezi z MSP-jem, torej gre za programe obzorje 2020 financiranje inovacij, potem eh, tudi um, um, projekti v zvezi s kosme in tako naprej. Eh, ran 2015 je skupina EIB začela s izvajanjem nove generacije finančnih instrumentov EU za MSP-je in sicer gre predvsem za financiranje s pomočjo skla iz skladov um, ESI, um, pri čemer um, um, bo um, izvajana pobuda za MSP-je do na 30. decembra 2020. Pod tim eh, sporazumi o, z organi upravljanja Španijo in Malto so bili podpisani 2015 in štiri dodatni sporazumi eh, 2016 z Bolgarijo, Romunijo, Finsko in Italijo. Eh, v letu 2015 je 18,7 milijarde bilo investiranih v raziskave in razvoj in v inovacije. Več kot 50 eh, zasebnih družb smo podprli in tudi v naslednjih letih se bo to nadaljevalo. In sicer se bomo osredotočili predvsem na podjetje srednje veliko tržno kapitalizacijo, kar zadeva neposredno pomoč, torej Eh, tako um, neposredna pomoč je pomembna, kot tudi dolgoročnejša pomoč. In tu si pričakujemo predvsem inovacije pri poslovnih modelih, kajti današnji študentje so jutrišnji inovatorji. In um, zato smo predvideli tudi posebno vejo naših naložb z 1,45 milijarde evrov v 32 izobraževalnih in uspos, uh, eh, projektov in projektov usposabljanja. Um, Seveda moramo govoriti tudi o pobudi IFSI. Um, predsednik Hujer je bil tu z vami pred enim letom in v zadnjem letu smo naredili veliko napredek, na, velik napredek. 2015 smo vzpostavili strukture upravljanja IFSI-ja in um, EIB. Um, pomaga pri mobilizaciji 315 milijard evrov do sredini 2018. Um, torej, skupina EIB um, oziroma bilo je odobren, odobrenih eh, projektov za 27,5 milijard evrov denarja iz EIB, kar je seveda mobiliziralo veliko več sredstev. Torej smo pri 49 odstotkih prvotno predvidenih 315 milijard evrov. Eh, hitrost implementacije je seveda odvisna tudi od eh, pristopnosti um, se razlikuje, um, pri čemer um, imamo različna okenca v okviru EIF-a e in EFSI-a in sicer naprimer okno za MSP-je. 5,5 eh, milijarde evrov je bilo namenjenih temu, 69 odstotkov tega je bilo predvidenih za 234 eh, operacij v 27 državah članicah. E, imamo pa seveda tudi še naprimer okno za infrastrukture in za inovacije. In razen tega e, se uporabljajo tudi e, inštrumenti za delitev tveganja. Potem eh, drugi stebr, eh, torej svetovalno vozlišče za naložbe v celoti deluje, 290 prošnje je bilo obravnavanih, eh, dve tretjini od tega je zasebnega sektorja. Naložbe na vrziv ostane velik izziv. Um, in ta program mora biti uspešen pri vseh treh stebrih, predvsem tudi pri tretjem stebru, kjer gre za naložbene pogoje prva notranja ocena EFSI-ja je eh, po opozorila na nekatere točke, ki jih želimo odpraviti v eh, naslednjem obdobju, dokler bo še potekal EFSI 1.0. In če bo EFSI eh, podaljšan po 2018, bo treba tudi rešiti te probleme. Vendar se je pokazalo, da EFSI pravzaprav zelo dobro deluje in tudi prispeva k dosegici ker eh, se pripravljate na medinstitucionalna pogajanja s svetom o teh dosjejih, vam želim zagotoviti, da EU že eh, zagotavlja rezultate. Torej, to se nanaša tudi na migracije. Um, migracijski svežen EIB so države članice sprejele 8. septembra. S tem bomo imeli 300 milijonov evrov dodatno uh, za projekte uh, z um, velikim um, učinkom. E, potem, torej tu gre predvsem za razvojne dejavnosti in tudi 500 milijonov za uh, zadeve povezane z migracijami in za pomoč Afriki. A, um, potem Evropa. Evropska investicijska banka tudi pripravlja načrt specifičnih projektov v okviru pobude za ekonomsko odpornost. In tu gre seveda za socialne in gospodarske eh, probleme, ki prispevajo k migracijam. Želimo pomagati predvsem tistim državam, ki so izvor in tranzit eh, za migrante. In to bo um, seveda tudi prvi konkreten, konkretni korak za uveljavitev načrta za naložbe v tujini. Um, torej, EIB um, zagotavlja rezultate. Um, preko finančnih zmogljivosti uh, želimo prispevati k rastu, rasti in zaposlovanju, smo banka Evropske unije in naša naloga je, da prispevamo v skladu z našimi zmožnostmi in z našim strokovnim znanjem k um, spodbujanju evropskih ciljev. Hvala za vašo pozornost in veselim se razprave z vami. Hvala, naš poročevalec je kolega Ali, ki dobi besedo. Hvala lepa, gospa predsednica. Gospod eh, Magdavo, gospod Avljevič, drage kolegice in kolegi, Evropska investicijska banka eh, je eh, institucija, ki daje z neprofitnim namenom posojila in cilj je pravzaprav povečanje integracije in socialne kohezije. Podpira konkurenčnost in rast v Evropske uniji. Po sojanje leta 2015 je znašalo 7,5 milijard evrov in vse je narejeno v skladu s prednostimi nalogami in Potrebna je seveda transparentnost odločanja in rezultatov, ki se dosegajo. Um, lotili ste se tudi pomembnih, pomembnih nalog kot uh, brezposelnost mladih, uh, podpiranje MSP-jem. Uh, eh, izjava podpredsednika je to tudi pokazala. Štiri milijoni ljudi so imeli koristi od tega. Um, sedaj Evropa potrebuje strateške investicije in eh, sedaj izvaja EIB transakcije vse države članice lahko je izboljšati geografsko porazdelitev podpore EFSI-ja zlasti v vzhodnoevropskih državah. Treba je spodbujati ekonomsko kohezijo in zaradi tega banka tudi posoja eh, v regijah eh, slabšimi pogoji, na ta način privablja tudi investitorje. Eh, posoja tudi eh, zunaj Evropske unije in na ta način eh, pomaga pri implementaciji evropskih eh, politik po svetu. Politika transparentnosti EEB je skladna z cilji transparentnosti in politiko v EU. Eh, struktura in jasnost eh, sta se povečala. Eh, v letu 2016 obstaja harmoniziran sistem ocenjevanja, ki se osredotoča na tri vidike. In sicer prispevek k ciljem evropskih politik, tehnični in finančni prispevki, Eh, na področju eh, davčnih goljufij eh, se bori tudi super davčne utaje. Na evropski ravni je treba sprejeti še ustrezne ukrepe, ustrezno zakonodajo, ki bo olajševala eh, aktivnosti banke. Naj opozorim eh, še na določena vprašanja. Ali lahko razložite, kaj delate za to, da bi upravni organi EIB bili skladni z najvišjimi standardi? Pri odgovornosti, transparentnosti in integriteti je mogoče narediti napredek. Drugič, EIB bi lahko bolje pomagala evropskim institucijam pri eh, krepitvi standardov transparentnosti. Treba je eh, pri, pomagati tudi pri sprejemu ustrezne zakonodaje. Tretjič, Eh, del eh, dejavnosti EIB se nanaša tudi na zasebne investicijske sklade. Na ta način naj bi tudi pomagali MSP-jem. Ali zagotavljate, da imamo primeren sistem in da eh, investicije EIB ne prestanejo v davčnih oazah? Četrteč imamo cilj 350 milijard in eh, kaj delate, da bo EFSI dejansko dosegel cilj? Eh, petič, kaj menite o tem, da bi EEB kupoval obrambne obveznice, da se eh, Eh, financira eh, obramna industrija v Evropi, ali je to skladno s sedanjim mandatom banke. Hvala lepa, predsednik McDowell. Eh, Hvala lepa poročevalcu za vprašanja, na katera bom se seljem odgovoril. Prvo, EIB in visoki standardi pri integriteti, odgovornosti, transparentnosti. E, torej, mi imamo zelo jasne standarde na teh področjih in pravila. E, to so e, jasna pravila za preprečevanje navskrižnih interesov. Sestanki upravnega odbora se objavljajo na spletni strani imamo najviše standarde eh, za transparentnost in odgovornost. Eh, mi smo največji javni posojilodajalec na svetu in mi ne moremo biti zadovoljni z doseženim. Eh, mi stalno pregledujemo naše standarde glede transparentnosti, tako imamo tudi aktivne razprave znotraj skupine, naprimer o objavi sestankov uprave in podobno. Seveda je pomembno, da izpostavimo dvojni eh, značaj EIB. Mi smo javni organ, pa hkrati tudi banka. Tu obstajajo določene ovire. EIB eh, e kot banka seveda ne more biti povsem transparentna, ker ne more objavljati eh, poslovno občutljivih informacij naših strank. Vendar eh, prepričani smo, da lahko najdemo pravo ravnovesje med obema nalogama. Drugo vprašanje. Pomoč evropskim institucijam eh, pri oblikovanju novih standardov za eh, transparentnost. Naj tu povem, V zvezi s tem naslednje, kot evropski organ moramo spoštovati evropsko zakonodajo, seveda, vendar mi se ne zadovoljujemo s tem, mi delamo več kot to, delamo več kot zakon od nas zahteva. Naprimer, vse investicije, ki eh, jih financira EIB, so na naši eh, spletni strani, ker je to skladno z eh, zakonodajo. Vendar mi eh, objavljamo tudi to, kar se pripravlja in sicer dva meseca pred odobritvijo to objavimo. Eh, agende eh, sveta direktorjev se tudi objavljajo. Objavljamo informacije o naših investicijah, zagotavljamo, da so eh, investicije v skladu standardi. Naj izpostavim, da lahko eh, na zahtevo vsak dobi dostop do in dokumentov EIB. Nobena druga finančna institucija na svetu nima take odprtosti. Mi stalno razmišljamo o izboljševanju situacije. Tretja točka, to so ti zasebni eh, kapitalski eh, skladi zamisel, da bi financirali take investicijske sklade, da bi od tega imeli korist MSP-ji. Eh, obstaja, vendar lahko ste prepričani, da bomo imeli dober sistem in da investicije EIB-ja ne bodo pristale v davčnih oazah. Eh, mi v teh skladih eh, se zavzemamo tudi za eh, manjšinske eh, zahteve in naša izbira sledi jasnim kriterijem glede integritete, borimo se proti pranju denarja, upoštevamo pravila za boj proti terorizmu in podobno. zagotavljamo, da ti skladi eh, financirajo MSP-je, mikrofinančne institucije in podobno. Mm, če krepimo MSP-je, se ustvarjajo delovna mesta, rast in podobno. Če je investicija uspešna, se potem sredstva tudi vračajo v banko in postajajo na razpoložljiva za nove investicije. Ni neke črne luknje in investicije ne pristajajo v davčnih oazah. E, mi imamo e, zelo veliko. E, vestnost pri preverjanju in eh, mi preverjamo integriteto posojilo jemalcev. E, imamo natančne preglede, preverjamo na skrižje interesov in podobno. E, če so e, operacije kompleksne in posegajo e, Eh, in potekajo na različnih eh, območjih, opravi EIB eh, e okrepljen monitoring pred vzpostavitvijo poslovnih odnosov. Potem preverjamo sporazume o izogibanju dvojne obdavčitve. Vse to v tem procesu tudi preverjamo. EIB ne nadomešča eh, vloge EU in nacionalnih organov. Mi nismo zakonodajno telo, mi se zanašamo na zakonodajna telesa na evropski ravni, ki nam ponujajo zakonsko podlago za eh, izvrševanje davčne zakonodaje načeloma se opiramo eh, na eh, načelo sodelovanja in imamo seveda tudi varovalke proti pranju denarja, davčnim goljofijam. Vse to je vključeno tudi eh, v pogodbah med skupino EIB in partnerji. Vsake pogodbene določbe mogo, lahko eh, oblikujemo v okviru našega načrtnega pregleda situacije. Potem ste omenili cilj eh, 350 milijard evrov, kakšno je Eh, tveganje EIB, da bi financirali eventualno neuspešne operacije. Eh, torej, mislim, da smo kar na dobri poti doseganja tega cilja 315 milijard eh, in po letu in pol EFSI-ja smo dosegli 49 eh, odstotkov eh, cilja, kar zadeva potrditev in mobilizacijo sredstev in prav gotovo bomo k malu presegli 50 odstotkov. Eh, veliko projektov se pripravlja in mi smo veseli, da ne zagotavljamo zgolj obsega, temveč tudi kakovost, ki se od nas pričakuje. Adicionalnost vsakega projekta je pomembna. Adicionalnost potrjuje investicijski odbor, ki je neodvisno telo v skladu s zakonodajo. Oni ocenjujejo eh, ne zgolj tveganost projekta, temveč tudi učinek projekta. Eh, zagotavljajo povezavo z drugimi cilji Evropske unije in zagotavljajo eh, tudi sodelovanje z nacionalnimi bankami tak obseg operacij ne bi bil mogoč brez eh, jamstva EFSI. Eh, pred eh, garancijo in jamstvom EFSI smo odobrili 4-5 milijard, eh, sedaj pa 15 eh, milijard letos in 20 milijard naslednje leto. Eh, tolikšne odobritve riskantnih naložb ne bi bile mogoče brez EFSI-ja. Potem ste spraševali po obramnih obveznicah in financiranju vojaške porabe v EU. Ali je to mogoče? Eh, v skladu z našim mandatom. Pomembno je povedati, da že financiramo investicije s tehnološkim vidikom, ne glede eh, oziroma pri dvojni uporabi tehnologije. Eh, in to velja za naš sedanji mandat in to je skladno pomagamo pri komercializaciji civilnih aplikacij. Ne investiramo v zgolj vojaške naložbe. To bi bilo neskladno. Torej, eh, financirali smo eh, mikroelektroniko, radarske sisteme, cepiva in podobno. EFSI eh, podpira eh, ukrepe EIB na varnostnem področju in podobno. Če bi hoteli spremeniti eh, ta okvir, bi morali bistveno spremeniti določbe o EIB-ju. mi moramo seveda vsak dan eh, dobivati tudi eh, sredstva z kapitalskih eh, trgov, z trgov obveznic in mi moramo seveda pogledati, kakšne so potrebe naših investitorjev. In zelene obveznice morda kmalo ne bodo več na voljo. če bomo spremenili naše kriterije o upravičenosti. Nobena druga podobna banka ne financira obrambe, eh, vendar mi podpiramo tehnologijo za dvojno uporabo na ta način, torej podpiramo tudi varnostni sektor, vendar v okviru obstoječega okvira. Svet bi torej EIB lahko prosil za finančno podporo na področju varnosti, vendar v okviru sedanjih pravil. Upam, da sem s tem dal odgovore ki, na vprašanja, ki jih je zastavil poročevalec. Še veliko kolegov imam na seznamu, upam, da bodo vprašanja kratka in da bodo odgovori kratki, kajti sicer ne bomo uh, mogli obdelati celotnega dnevnega reda. Tomas Tihovski, eh, hvala lepa, tu sem na mesto Andreja Novakova, on ne more biti tukaj. Rad pa bi prebral nekatere stvari, ki jih je on eh, pripravil. Res bo kratko. Najprej želim čestitati EIB-ju in poročevalcu eh, za odlično delo in finančne rezultate, pa tudi za eh, upravljanje temelječe na previdnosti. 77,5 milijard evrov je bilo porabljenih v novih operacijah za inovacije, infrastrukturo, okolje, zelo veliko se porablja tudi zunaj Evropske unije. E, investira se e, tudi kot posledica begunske krize. Evropska unija ne želi zgolj tehničnih, temveč letnih poročil, temveč analitična poročila. Ni bilo Eh, informacij, kako so instrumenti v različnih državah članicah izboljšali finančne trge. Mi želimo vedeti, ali so instrumenti EIB-ja cenejši za MSP-je od tistih, ki jih ponujajo zasebne banke in posredniki. očitno to ne drži vedno. Eh, pobuda za MSP je ne dosega načrtovanih rezultatov in mi želimo povečati finančno podporo za nje. In na koncu EIB eh, e poskuša simulirati vsega, storitve iz javno-zasebnega partnerstva in želi na ta način stimulirati lastna sredstva podjetij. Lani je EIB financirala 126 projektov, 20,7 eh, milijard evrov, mobilizirali so 50 milijard evrov investicij. Leta 2015 je 25 eh, odstotkov naloženih na področju prometa. Eh, komunikacije 8,5 odstotka, zdravje 7,3 odstotka. Po mojem mnenju mora EIB upoštevati tudi male projekte. Tu ne sme biti velikih premen za njihove bilance. Treba je več eh, investirati v sektore, kjer se povečuje dodana vrednost. Hvala, kolega Prinski. Hvala, gospa predsednica, gospod podpredsednik. Hvala za vaš prispevek. Želim biti kratek in omenil bom, postavil bom samo tri vprašanja, čeprav jih imam pred sabo veliko. Ko gre za stroške upravljanja, zgleda na osnovi podatkov, ki jih imam pred sabo, da so stroški upravljanja v um, primerjavi z um, vračanjem, višji pri instrumentih um, EIB-ja v primerjavi z um, upravljanjem strani drugih inštitucij. 31 inštrumentov iz um, sklada za regionalni razvoj in socialnega sklada, eh, s katerimi je upravljala EIB, e eh, je bila torej višja, torej ta strošek je bil višji kot pri drugih upravnikih sklada. Se pravi, da zahtevate več denarja za manj denarja. In druga stvar, se nanaša na izvajanje socialne in ekonomske kohezije in to misijo banke, eh, kar piše tudi v temeljnem statutu. Kolikor si zavidam, banka v poročilu o delovanju za leto 2014 pravi, da se um, socialna in ekonomska kohezija ne upošteva kot prednost. Um, um, v, samo, pri samo nekaterih državah, Španija, Nemčija in tako naprej, je to v uh, ospredju in to je povezano seveda tudi s eh, vprašanjem, na katerega smo opozorili že večkrat in tudi v poročilu um, o delovanju v letu 2014 in tudi v resoluciji iz aprila letos, letošnjega leta, torej ta neenaka geografska porazdelitev eh, investicij 2015 eh, je šest držav članic dobilo 65 odstotkov naložb EIB-ja. In to jasno kaže na to, da se je treba vprašati, kako banka prispeva k zmanjševanju razlik med različnimi deli Evropske unije. In zadnje vprašanje je, povezano s drugo točko, na katero omenjam, na katero opozarjamo v resoluciji. In tudi govornik pred mano je to omenil. In sicer bolj celovita analiza pri um, um, ocenjevanju um, in pri obravnavi različnih poročil, ki se ukvarjajo z delovanjem uh, Evropske investicijske banke, pri čemer morajo biti v spredju predvsem rezultati tega. Integriteta, transparentnost, nadzor in tako naprej, to je pomembno. Ampak mm, najbolj nas zanima seveda to, kako je dejavnost banke prispevala k pričakovanim rezultatom. Banka je v um, um, seveda pod nadzorom parlamenta, kajti dobiva denar iz proračuna Evropske unije. In zato je v interesu banke, da dokaže, da se zaveda tega intenzivnega nadzora, ki mu je izpostavljena. Hvala. Frau Kollegin Ayala Sender, bitte. Gospa Ayala Sender, prosim. Hvala, gospa predsednica. Zelo na kratko, gospodu McDowellu se zahvaljujem za vse informacije mm, o EFSI-ju in finančnih eh, subvencijah. Eh, mislim, da veliko veste in radi bi, da nam EIB pove tudi svoje mnenje o dveh poročilih eh, in sicer poročilih računskega sodišča, ko gre za evropski proračun, Dobro bi bilo, da bi mi imeli te informacije, da bi našli odgovore na vprašanja, ki se postavljajo v zvezi z EIB. No, mene pa bolj zanimajo zdaj projekti, ki ste nam jih predstavili. No, v povezavi z mojo državo eh, tukaj vidim, da mm, smo med prvimi. Vesela sem, če stvari dobro potekajo. Španija je pomemben klient IB, ko gre za različne vrste posojil. No, ko pogledamo posojila in uh, njihove prejemnike, vidimo, da so to v glavnem podjetja, mm, tudi državna podjetja, pa podjetja iz tujine eh, in pa banke. Eh, vključene so tudi banke, ki so nekoliko vprašljive, torej banke, ki jih je bilo treba reševati. No, ampak vidim, da druge države, naprimer Francija, eh, Francija me je tukaj eh, najbolj pritegnila, druge države, kot so Francija, so sposobne oblikovati formule posojil in sodelovati z mesti, z regijami, naprimer, eh, ko gre za univerze, bolnišnice in tako naprej. Rada bi vprašala, zakaj španska mesta, niso sposobna sklepati takšnih pogodb eh, ali pa sporazumov z EIB. Mm, gospodarsko ministrstvo eh, nam tega ne dovoli, to je odgovor, ampak eh, če so lahko vključene banke, ki so potrebovale reševanje, potem bi tudi regije mogle imeti to možnost. ali je banka dovolj neodvisna, da bi lahko eh, sodelovala tudi z regijami. Regije eh, so zaradi primankljaja in vseh podobnih težav v velikih eh, problemih, pravzaprav se dušijo in mm, ali bi lahko sodelovali tudi z regijami in mesti. To bi bilo zelo potrebno. Včasih se zgodi, da regije celo imajo nekaj denarja, pa jim Ministrstvo za gospodarstvo tega ne dovoli uporabiti. To je eno vprašanje. No, potem pa eh, primer Deutsche Bank. Tukaj imamo različne pogodbe, glede na posamezne države. Eh, imamo Portugalsko, Španijo, seveda tudi Nemčijo. Eh, rada bi vprašala, na kakšen način so, se sklepajo pogodbe s hčerinskimi družbami banke, kako to poteka. Eh, kar se tiče Brexita, mislim, da imate kar nekaj, eh, kar nekaj pogodb sklenjenih eh, tudi v zvezi s tem, ali se banka zaveda tveganja, ko se bodo pogoji zaradi Brexita spremenili. Hvala. Tudi sama imam še dve vprašanje. Prvo vprašanje. Um, kako, koliko je um, zaposlenih za poln delovni čas v banki, predvsem zaradi povečanja um, pristojnosti. Mogoče nam bi lahko posredovali to številko tudi eh, v pisni obliki, če je potrebno. Hvala tudi za lepe dokumente. Sedaj pa torej, da, ta dokument, eh, ki obravnava goljufije, se mi zdi zelo zanimiv. Ugotavljamo um, povečanje števila goljufij na 44 potem spodaj pa se govori o 50 oziroma enkrat je odstotek in enkrat število primerov, ampak zanima me, za katere države gre. Seveda bi bilo lepo vedeti, za katere projekte gre, ampak vsaj država, da bi to lahko spremljali naprej. In razen tega bi bilo dobro, če nam poročate naprej, kajti to so primeri, ki ste jih posredovali državnim tožilstvom. In lepo bi bilo vedeti, eh, kakšen, eh, kaj je nastalo iz tega, kako se je to razvijalo naprej. Hvala, sedaj pa je beseda vaša. Eh, thank, thank hvala, gospa predsednica. Hvala za vsa vprašanja. Torej, kar zadeva primerjalne kriterije in stroške um, posojanja EIB in drugih inštitucij, to je seveda težka informacija. Težko je to pridobiti iz zasebnega sektorja, to številko. Ne morem reči, da bi naši e, torej, da bi imeli veliko finančno naš naša stranka so seveda finančno tudi sofisticirane in pravijo, da je prednost financirana preko EIB ne, e ne samo nizka obrestna mira in pri obrestnih mirah smo zelo konkurenčni. In tam, kjer posojamo in kjer eh, prihaja do posredovanja bank in finančnih posrednikov, potem eh, zahtevamo, da se finančna prednost posreduje naprej končnim posiljojemalcem. Ampak druga velika prednost je seveda tudi rok eh, trajanja teh posojil. To so dolgoročna posojila, ki so dosti daljša kot to, kar se dobi v komercialnem bančnem sistemu. Torej, če bi se primerjali z zasebnim sektorjem, ne gre samo za stroške, temveč tudi za druge vidike, um, zaradi katerih smo zelo privlačni um, kot posojilo, posojilodajalec. Potem, da potrebujejo MSP več finančne pomoči, to je prav gotovo tudi za eh, stvar, s katero se mora ukvarjati parlament, komisija in tako naprej vedno več je sporazumov. IB prav gotovo prevzima eh, svojo vlogo pri razvoju pobude za, SM, za MSP, ampak treba se je vprašati, ali bi mogoče iz proračuna EU tudi namenili več sredstev za to pobudo pod tem um, sugestija, da naj bi podpirali tudi manjše um, projekte in ne samo velike infrastrukturne projekte. To je prav gotovo nekaj, kar, za kar se prizadivamo, predvsem v okviru EFSI-ja. Torej, um, velikost eh, projektov se je že bistveno zmanjšala. In, um, torej eh, tudi vprašanje osebja, ker se ukvarjamo tudi z manjšimi projekti, bi zato potrebovali seveda tudi več osebja, ki bi se ukvarjalo z večjim številom projektov. Vprečno posojilo se je zmanjšalo in v letnem poročilu za 2016 boste dobili informacije o tem. Potem stroški![ um, stroški um, in tudi vračanje. E, torej, um, določene podatke ste že um, dobili. Prava, pravi primerjalni kriterij e, ni um, RDF, temveč eh, to so eh, druge multinacionalne bančne institucije, ki so nam podobne. In moramo reči, da je pokrito stroško pravzaprav zelo konkurenčna, torej da pokrivamo stroške iz naših operacij, stroške, ki jih imamo. Tu smo dosti boljši kot pri drugih multilateralnih razvojnih bankah. In v zadnjih letih je bil stroškovni razvoj zelo pozitiven. Torej, pokrivamo stroške, ampak verjetno bi morali izmenjati še več informacij o tem in posredovali vam bomo informacije tudi še v pisni obliki. To smo si na vsak način zapisali. Potem, kar zadeva geografsko porazdelitev, pomembno je, da rečemo, da matrica, ki jo uporabljamo, če govorimo zdaj samo o vrednosti posojil, eh, o obsegu posojil, to gre naravno v največje ekonomije. Ampak, če se uporabi matrica kot eh, odstotke BDP-ja, torej teh posojil ali na osebo, potem bi se pokazalo, da prihaja eh, do um, pravzaprav neravnovesja v prid manjšim državam. Imam nekaj statistik tu pri roki. Izpostavljenost EIB kot v Cipru, Sloveniji, Portugalski, Grči 2015 je bila 9 odstotkov BDP-ja teh držav. Povpreče v EU pa 3 odstotke na osebo, 1700 evrov v Sloveniji, na Slovaškem, v Grči in Latviji. 408 evrov pa v povprečju EU. Torej, odvisno je od matrice, ki jo uporabljamo, od matrice, ki jo uporabljamo. In mislim, da je BDP ali na osebo primernejši kriterij za oceno tega. Potem poročanju, o našem poročanju in učinkovitosti poročanja. Um, torej, mi imamo zelo podroben operativni načrt in uprava je potrdila ta uh, načrt. In tudi deležniki banke so to potrdili in to uh, vsebuje seveda tudi um, posledice našega delovanja. In tu smo pri odgovornosti. Um, torej, kaj je namen delovanja te banke, kakšni so cilji. Um, in v tem operativnem načrtu se seveda držimo ciljev, ki pišejo v našem statutu in um, vse, vsi operativni načrti so tudi objavljeni. Um, potem operacije, naše operacije v Španiji. Um, moram se posvetovati tudi s kolegom za od, v oddelku za Španijo, tako da bomo ogotovili, ali je možno tesnejše sodelovanje, naprimer z regijami ali določenimi urbanimi območji. Ampak videl sem zelo zanimive operacije, um, naprimer pri gradni socialnih stanovanj, in to v partnerstvu z občinami v Španiji. Um, torej, nekaj teh projektov je že odobrenih, nekaj jih je še v načrtu in tu vidimo tesno sodelovanje med EIB in um, lokalnimi skupnostmi. Mislim, da to ni politično vprašanje, ampak mogoče se lahko učimo tudi od drugih držav, kjer to bolje funkcionira. Na vsak način pa vam bomo tudi o tem še posredovali podrobne podatke. Potem Brexit. Združeno kraljestvo je um, članica EU in seveda tudi um, delničar v EIB. E Vendar, uh, ker morajo naši člani biti tudi člani Evropske unije, bo tako, da ko, če Združeno kraljestvo ne bo več članica, bo morala izstopiti tudi iz Evropske investicijske banke prihodni odnosi med Združenim kraljestvom in EIB pa bo seveda predmet pogajanj. EIB ne bo sodelovala v teh pogajanjih, vendar bo seveda svetovala evropske oblasti v teh eh, pogajanjih eh, in opozarjali bomo na eh, posledice za delovanje banke v Torej, zaenkrat ohranja Združeno kraljestvo pravice in dožnosti kot uh, deležnik banke. In še odgovor na vašo, vaša vprašanja, gospa predsednica, kar zadeva število osebja, posredovali vam bomo te številke. Res je, da se število oseb zaposlenih povečuje zaradi povečenega obsega dela in predvsem tudi, ker smo dobili mandat za EFSI. To eh, pomeni veliko dela in seveda bom tudi rad poročal o nadaljem spremljanju zadev, kjer je bila ugotovljena goljofija, vendar danes nimam teh podatkov. Um, tu pri sebi Nikolaj bo dodal še nekaj. Hvala, gospod podpredsednik. Hvala, gospa predsednica. Torej, goljofija. Te informacije so objavljene na spletni strani, nimam jih sedaj. Tu lahko pa jih posredujemo vaši pisarni. Torej, ti podatki so na voljo, ne skrivamo jih. Torej, pri zaposlenih banka Število zaposlenih se je letno povečalo za 10 odstotkov v zadnjih letih, ampak pomembno je videti, da imamo samo pogodbe za določen čas, od enega do pet let, nimamo eh, stalnih pogodb, torej takih pogodb ne eh, ponujamo zaposlenim ni eh, zaposlovanja za nedoločen čas. Vprašanje gospoda Perinskega, kar zadeva stroške finančnih instrumentov. Morate se najprej vprašati, kaj je primerljivi kriterij. Če smo mi tisti, eh, ki imajo, o, imamo orodje za te finančne instrumente, s kom nas želite primerjati. Eh, Torej, težko je oblikovati tak nov finančni instrument in eh, stroškovno intenzivno. Če želite več razlag v zvezi s tem in tudi potem bi morali razpravljati o tem, da bi se eh, temu posvetili poglob, poglobljeno. Potem nekaj, kar je bilo večkrat omenjeno, obstaja Eh, mnenje odbora za regionalne zadeve v zvezi z letnim poročilom za leto 2015. Torej, ocena pobude za MSP-je v Romuniji, Španiji in v drugih državah. In mislim, da je to mnenje si treba prebrati, kajti to je pravična ocena, poštena ocena te pobude in odbor v parlamentu je to pripravil. Jaz sem si to ogledala, torej um, poročila o goljufijah. Um, ni informacij o državah članicah in goljufijah in kako se nadalje, nadalje spremljajo zadeve v zvezi z goljufijami. Um, In mi bi bili hvaležni, če bi dobili te informacije. Gospod Laslo Šoto je tu za komisijo. Ali želite besedo, ali želite kaj dodati? Uh, you, Hvala, gospa predsednica. Pravzaprav je bilo, zelo, bilo vse rečeno. Podpredsednik je vse povedal, ne morem nič dodati. Saj ste še dve točki na dnevnem redu in ne bom vam sedaj kradil časa. Hvala. S tem smo končali to točko. Najlepša hvala za to izmenjavo mnenj. Naslednje je, oziroma osnutek poročila bo na voljo 9. januarja. Do 31. januarja je možno vložiti predloge sprememb, marca pa se bomo ponovno ukvarjali s tem, ali želi poročevalec še kaj dodati. Uh, Hvala, gospa predsednica. Najprej se želim zahvaliti podpredsedniku za podrobne odgovore, vendar se mi zdi, da bi bilo dobro upoštevajoč današnjo razpravo, da se okrepijo odnose z Evropskim parlamentom, kajti obi strani imata korist od tega. Želim se zahvaliti tudi kolegicam in kolegom za prispevke in vse te pripombe bodo našle svoje mesto tudi v poročilu. Ob koncu, eh, ko govorimo torej o vlogi EIB, gre pri tem za financiranje širokega spektra dejavnosti znotraj in zunaj Evropske unije in eh, to vpliva na ekonomsko rast, na gospodarsko rast. Ta inštitucija je za nas zelo pomembna in mora izpolnjevati svoje dejavnosti na najvišjih, z najvišjimi možnimi standardi. In ker smo dobili odgovore na vprašanja, ki smo jih postavili, ste nas prepričali, da banka izvaja svojo funkcijo na ustrezen način in da je to dodana vrednost za evropske državljane in državljanke. Hvala, ostajamo v stiku tudi še v času, ko bom pripravil poročilo. Hvala, da, hvala, da ste sodelovali na vsak način, ostajamo v stiku. Hvala. Sedaj pa smo pri 14. točki, posebno poročilo Evropskega računskega sodišča 22.2016 pomoč pri razgradnji jedrskih elektran v Litvi, Bolgariji in na Slovaškem. Vse te jedrske elektrane smo že obiskali in ukvarjali smo se s posameznimi problemi. Eh, poroč, to je že drugo poročilo računskega sodišča o tem. Gospod Owen je pristojen član Evropskega sodišča, nas poročevalec pa je gospod Marinisku, gospod Owen, beseda je vaša thank you, Chair, Rapporteur and members for the opportunity. Hvala, gospa predsednica, za to, da lahko eh, predstavim poročilo programa pomoči pri razgradnji jedrskih elektran v Litvi, Bolgariji in na Slovaškem. Peko Lender, revizor in tudi prejšnji inspektor za um, um, jedrske elektrarne je z mano. Eh, torej, najprej o reviziji. Um, zapiranje in razgradnja jedrskih elektrarn prve generacije v teh treh državah članicah je po, bil pogoj za pristop teh držav. Litva uh, se sooča z velikim izzivom kot relativno majhna država članica. Brez um, pridobivanje jedrske en energije in kjer je treba razgraditi dve jedrske elektrarne tipa Černobil. EU je zato zagotovila finančno pomoč vsem trim uh, začeti. 1991. leta do 2020 eh, bo eh, ta znesek 3 milijarde evrov. Litva bo od tega dobila polovico. Eh, od 2011 eh, eh, to podrobneje spremljamo in takrat smo seveda tudi eh, predstavili poročilo. Torej, naše poročilo seveda ni poročilo za ali proti jedrske elektrarni in tudi se ne ukvarjamo z javnimi načrili in tako naprej. Pri reviziji smo, se, smo si ogledali te elektrarne, ne bom šel v podrobnosti, jaz sem si ogledal elektrarno v Litvi in Bolgariji in sem se srečal z uradniki IBRD in um, tudi strokovnjaki iz Finske, sedaj pa ugotovitve. Vidimo, da je bil narejen pridek od leta 2011. Razgradnja v nižjih ravnih radioaktivnosti je napredovala, vendar kritični izzivi so pred nami, kar zadeva više ravni radioaktivnosti in sicer razgradna reaktorja samega. Um, um, program pomoči za razgradnjo ni dal pravilnih spodbud za pravočasno in stroškovno učinkovito razgradnjo. Do konca 2015 in ta prosojnica to kaže, da niso um, vsi uložki Evropske unije um, bili izkoriščeni in tudi cilji niso bili doseženi. Um, torej, um, 2016 um, so tudi pri razgradnji um, v Bolgariji zaostajali. Um, torej, tri države so naredile napredek, vendar mnogi eh, ključni infrastrukturni projekti zaostajajo. Največji so zaostanki v Litvi, kjer eh, po 2011 eh, so preložili razgradnjo do um, 2038. E, torej, ta eh, prosojnica tudi kaže, kakšni so zaostanki v vseh trih državah. Eh, gre predvsem tudi za eh, odlaganje radioaktivnih eh, odpadkov in ti eh, načrti so, še v, so šele v zametkih. Eh, Torej, skupni stroški bodo znašali vsaj 5,7 milijarde evrov. Finančna vrzel eh, v Litvi se je povečala na 1,65 od 2011. 28 v, v Bolgariji in na Slovaškem, eh, tudi bistvena vsota nekateri skladi iz EU se uh, uporabljajo v Litvi tudi že, še za plačovanje osebja. Um, um, noben načrt ne kaže na celovite stroške, kajti um, ni upoštevano odlaganje radioaktivnih odpadkov. Zato moramo uh, računati tudi vse stroške. Če si ogledamo desno, eh, desni stolpec, tu imamo 5,7 milijarde, milijarde za razgradnjo. Potem eh, druga rumena številka, ki jo tu vidimo, kaj se zgodi, eh, če upoštevamo tudi odlaganje visoko radioaktivnih odpadkov. To se poveča od 5700 na 11 eh, tisoč. In eh, ocena komisije, kar zadeva razgradnjo in kar zadeva ex ante pogojevanje, videli smo, da to ni ustrezno. Um, prihodni stroški razgradnje in dokončnega odlaganja niso um, upoštevani v teh računih. Uh, in to omejuje preglednost. In seveda tudi omejuje možnost eh, organov za načrtovanje. Eh, dve oceni naj bi bili zaključeni do oktobra 2016 in do konca leta 2016. Pripravili smo osem priporočil. Želim jih eh, izpostaviti štiri, zato ker ni dovolj časa na razpolago. Torej, naša, naše drugo, drugo priporočilo, kar zadeva dokončno odlaganje, komisija naj bi z državami članicami raziskala možnosti um, za visoko radioaktivne odpadke, treba je najti najboljše rešitve za to. In v prvem poročilu v par parlamentu in svetu uh, um, o izvajanju direktive o radioaktivnih odpadkih je treba to upoštevati. In tudi države članice morajo zagotoviti bolj celovite ocene stroškov in tudi načrte financiranja tega. Potem eh, države morajo priznati tudi svojo vlogo pri upoštevanju načela eh, onasneževalec plača. Eh, In to velja tudi za dokončno odlaganje, eh, tako srednjeročno kot tudi dolgoročno. In razen tega eh, mora komisija eh, zagotoviti višji dele sofinanciranja. Torej, v sklepu sveta morajo biti opredeljeni pogoji, ko se projekti razgradnje v celoti financirajo iz skladov EU potem um, v teh treh, um, po letu 2020 naj bi manj sredstev namenjali tem projektom, če bo v enem ali, od, ali več državah um, na voljo denar iz drugih virov za to. In Eh, treba je na vsak način zagotoviti pravilne spodbude za razgradnjo, pri čimer mora vse biti eh, časovno omejeno. In en način eh, bi bil ta, da se razširi dostop do strukturnih skladov, tako da bi pod določenimi pogoji iz tega vira dobili sredstva za to. Komisija je sprejela naša priporočila, um, prvi dve v celoti, deloma pa tudi dve, uh, ostali dve priporočili. Hvala. Ja, Dank. Nicht, ob wir, äh, ob ich so. Hvala lepa. Sedaj ne vem, ali naj se jočem ali naj ničesar ne naredi. Najraje bi se zjokala ko slišim, da projekti zamujajo tudi za deset let. No, sedaj pa dobi besedo poročevalec eh, Marjan, prosim. Nervous, Hvala, gospod predsednica. Ne postanite preveč živčni, eh, zelo dobro vas poznam. In uh, zdaj je že skoraj konec dneva. No, tukaj gre za dolgo zgodbo. Mm, cilj je bil v začetku dober, mm, potrebno in pošteno je bilo pomagati tem trem državam, da razgradijo eh, svoje jedrske elektrarne. Eh, mi smo jih prisilili, da zaprejo te elektrarne in zato je bilo pošteno pomagati pri razgradnji, po mojem mnenju. Potem pa vse naslednje dejavnosti, po mojem mnenju, niso bile eh, primerne in ustrezne. Najprej ena splošna pripomba. Eh, veste, da sem že v preteklosti pripravljal eh, poročilo oziroma več poročil. Ta program nima nekega vodje, nima šefa, nekoga, ki bi vse to vodil in upravljal. Komisija daje denar za EBRD, EBRD vzame denar in ga posreduje naprej, države članice pa so odgovorne za vse. In države članice pripravljajo akcijske načrte. Mi vedno prosimo za te akcijske načrte. Tudi zdaj mislim, da nimamo takega akcijskega načrta, ki bi bil 90-odstotno veljaven. Vedno prihaja do nekih izgovorov. Eh, države pravijo, da ne vejo, kaj naj pričakujejo, tudi mi potem ne vemo, kaj naj pričakujemo. Ampak mislim, no, da obstajajo še možnosti. Vsi vemo, kako so bili ti reaktori zgrajeni. E, malo tudi vemo, kaj je v njih, eh, kaj bomo tam našli in kaj bo treba narediti v prihodnje. Denar je bil porabljen včasih za omrežja. E, to je res in to je zapisano tudi v pristopnih pogodbah. Ampak preveč denarja je bilo za to porabljenega, preveč tistega denarja, ki je bil namenjen za razgradnjo. In to predolgo obdobje, Ignalina, ta jedrska elektrarna je e, predolgo delovala, ni bila zaprta, prejela je veliko denarja in mislim, da te elektrarne ne moremo primerjati z drugima dvema, ni na isti ravni dejavnosti kot sta ostali dve. Veliko je poročil glede razpisov, glede eh, dejavnosti. Velik problem eh, v Litvi je bil tudi, kdo so pogodbene stranke, torej veliko težav na vseh področjih poročilo računskega sodišča je po mojem mnenju zelo dobro. Mm, to je skoraj celoti tisto, kar potrebujemo. Zelo dobro je. Zdaj se več govori tudi o učinkovitosti, o dejavnostih, o rezultatih. In to je po mojem mnenju dobro priporočila uh, sodišča ste slišali, tudi sam imam nekaj priporočil. No, sam sem ta priporočila uh, pripravil že nekaj let nazaj, če sem iskren, pa se ni nič zgodilo. In ne vem, zakaj je vsaka jedrska elektrarna imela razpis za. Uh, shranjevanje odpadkov končni fazi bi lahko uporabili tudi isti dizajn za shranjevanje odpadkov v vseh treh. Zakaj ne bi imeli istih svetovalcev, naprimer? Tehnologija je sicer različna v teh jedrskih elektrarnah, ampak gre za skupni sektor. In to so bila priporočila, eh, ki so že kar uh, stara in zdaj Me zanima, kaj komisija meni o tem, kakšen je status hranjevanja odpadkov. E, to predstavlja nevarnost za zdravje ljudi, kakšna je situacija v teh treh državah. Samo eno stvar bi povedal tudi računskemu sodišču. Mogoče bi se naslednje poročilo moralo bolj osredotočati na vsako jedrsko elektrarno posebej. Vsako bi bilo treba posebej analizirati eh, z vsemi njenimi pozitivnimi in negativnimi vidiki. Nacionalna računska sodišča sem tudi prosil, naj pripravijo ocene. Na Slovaškem so to naredili. Prosil sem tudi EBRD, eh, Banko za obnovo in razvoj, naj povejo, kaj bi po njihovem mnenju morali storiti. Rekli so, da bi po letu 2020 morali eh, prenehati s financiranjem. Pristopna pogodba je sicer na tem področju nejasna. In eh, lahko bi tem državam dala možnost, da prosijo za še več denarja. Ampak eh, mislim, da potem potrebujemo pravo oceno, kaj je bilo narejeno z denarjem, ki je bil dodeljen do zdaj. In, eh, kakšna bo poraba še naprej. Pet kolegov je na seznamu govornikov in če bo vsak govoril pet minut, ne bo eh, komisija dobila eh, možnosti, da odgovori. Torej najprej gospod Javor. Hvala. Se bom skušal omejiti. Vendar pa to ni lahko, kaj ti ta tema me res zanima. In mislim, da gre tudi za zelo pomembno vprašanje, ki ga obravnavamo v pravem času. Hvala za odlično poročilo računskega sodišča. Ignalino sem sam obiskal pred nekaj časa. Bil sem torej v Litvi in uh, poznam sam projekt. No, uh, povedal bi, da. V jedrski politiki obstaja pomankanje spoštovanja načela onesnaževalec plača in to je splošna skrb, splošen problem v jedrskem svetu. Ne samo na splošno, ampak tudi, ko gre za razgradno. Kar nekaj projektov se je začelo na tem področju, ampak skoraj noben se ni končal. In splošna opaska bi bila naslednja. Pogosto se eh, spodkopava oziroma podcenjuje te pozive k razgradni in tudi ne upošteva se vseh stroškov, ki so s tem povezani. Pri teh projektih pa imamo še dodatne probleme. Uh, tukaj ni bilo pravih eh, spodbud za časovno ustrezno in pa stroškovno učinkovito razgradno v teh treh državah. Evropska sredstva se eh, torej v teh primerih niso porabljala na najbolj učinkovit način. Eh, potem je bilo to financiranje tudi netransparentno, to sproža tudi dodatne skrbi in to moramo. Eh, hitro spremeniti, kaj ti, eh, ko gre za javno financiranje, morajo biti stvari jasne in jedrsko področje ne more biti izvzeto. Pri poročilu 7a eh, bi rad omenil, komisija naj države članice spodbuja, da bodo nadaljevale z reševanjem tega vprašanja. Upam, da bo komisija kmalo podala tako težko pričakovani predlog o, o torej porabljenem uh, gorivu in pa uh, zelo uh, strupenih odpadkih in shranjevanju teh odpadkov, tukaj potrebujemo jasna priporočila komisije. Pa še nekaj za zaključek. Upam, da bodo zaključki priporočila računskega sodišča resno vzeti, da bo komisija to torej uh, resno vzela, um, kajti. To velja tudi sicer za jedrski sektor. Treba je vzpostaviti enaka pravila za celoten sektor in komisija bi morala končati z izjemami za jedrski sektor. Ta bi moral eh, spoštovati eh, konkurenco in pa načelo notranjega trga ter eh, plačati za onesnaževanje oziroma spoštovati načelo onesnaževalec plača. Hvala, gospod Pohe. Hvala. Zahvaljujem se sodišču za zelo podrobno poročilo o tej zahtevni temi. Nekaj pripomb imam. Gospod Marinesku je med drugim dobro poudaril, da je eh, bil dosežen različen napredek v teh treh državah, ko gre za dejavnosti razgradne oziroma ko gre za nacionalno sofinanciranje. To bi moralo biti bolje odraženo tudi eh, v oblikovanju naslednjih zahtev in pa pristopa Evropske unije do tega vprašanja. Zaprtje in pa razgradna eh, jedrskih reaktorjev pred koncem njihovega življenjskega cikla predstavlja eh, seveda hudo breme, finančno breme za te države in naš cilj je, da se ta proces čim prej konča. Evropski denar bi moral biti porabljen na učinkovit način in samo za upravičene ukrepe. Sodišče ne priporoča nadaljevanja podpore za razgradno. Eh, gospod Marinescu pa celo predlaga, da se ti projekti ustavijo po letu 2020 oziroma da se ustavi podpora Evropske unije. Eh, s tem se ne moremo v celoti strinjati. Eh, ne moremo zdaj že govoriti o obdobju po letu 2020. Komisija ni vedno spodbujala teh držav naj sprejmejo najbolj učinkovite ukrepe. Mislim, da ne moremo kar tako reči ne, ne da bi upoštevali tehnološke izzive, ki so tukaj izjemni. Ne, in zato želim spodbuditi komisijo, naj pripravi kompleksno analizo rezultatov in pa prihodnih potreb. In če bodo ugotovili, da bo prihodna pomoč nujno potrebna, potem bo treba oblikovati realističen scenarij za naslednje finančno obdobje po letu 2020 razgradna ima eh, še vedno eh, finančne vrzeli, to bi lahko optimizirali na ravni držav članic in to bi morali tudi spodbujati. Komisija bi morala eh, v prihodnih razpravah se zelo zauzeti za to. Hvala. Gospod Von je naslednji na seznamu. Uh, uh, Hvala. Zahvaljujem se poročevalcu za njegovo poročilo in pa tudi računskemu sodišču za njihovo poročilo. Mislim, da gre tukaj za zelo pomembno vprašanje. Vsi razumemo, da eh, po pristopu te države lahko pričakujejo pomoč eh, strani komisije in želijo zagotoviti, da bodo njihovi državljani varni. Eh, mi pa želimo zagotoviti tudi, da bodo evropski državljani varni. Računsko sodišče eh, je povdarilo, da je šlo za probleme pri vsotah, pri zneskih, pri povečanih stroških, pri zamudah, eh, kar se tiče tega projekta. Torej, mislim, da moramo eh, začeti govoriti o tem, kako bomo našli pravo ravnovesje med ustreznim financiranjem in pa varnostnimi vprašanji. Tako da bo upoštevan tudi varnostni vidik pri razgradnji. Tukaj bo treba najti torej ustrezno ravnotežje. Prvo vprašanje imam za računsko sodišče in pa tudi za poročevalca. Tukaj gre za uh, prekinitev pomoči po letu 2020. Projekti uh, ne bodo najbrž zaključeni do leta 2020. Uh, eh, ali zato, ker se takrat začenja novo finančno obdobje, tako povdarjate leto 2020 kako bomo zagotovili eh, razgradno po letu 2020, če se prekine financiranje. Mislim, da bi morali zagotoviti vsaj delno financiranje za to, da bo res prišlo do varne razgradnje. Pa še nekaj vprašanj, oziroma samo eno za komisijo in sicer eh, bi govoril eh, tukaj o poročilu, ki ga je komisija obljubila v bližnji preteklosti. Rekli so, da bodo do konca oktobra podali oceno In sicer oceno eksante pogojevanja, mislim, da eh, to poročilo še ni pripravljeno do konca, dena, do konca decembra, pa naj bi pregledali tudi eh, možnosti za eh, odlaganje odpadkov v teh treh državah. Kdaj naj bi dobili ti dve poročili, ki nam jih je komisija obljubljala? Hvala. Kolegi Pirinski, pite. Gospod Pirinski, izvolite. Hvala, gospa predsednica skušal bom biti kar se da kratek. No, najprej informacije, ki zadevajo tudi bolgarsko vlado. Govorili ste o zamudah in o datumih. Do teh zamud je res prišlo, ampak eh, bolgarska teran je želela skrajšati eh, končni uh, rok in sicer z leta 2035 na 2030. Uh, eh, pa ne gre tukaj samo za pobožne želje, ampak gre tudi za uh, realističen rok, ki temelji na analizah. Mm, torej, ocenjen je bil čas, ki je še potreben za izvršitev te razgradnje. Potem imamo priporočilo za eh, povečan nacionalni prispevek eh, financiranja teh dejavnosti. Trenutno Bolgarija pokriva 30 odstotkov teh stroškov, eh, objavljeno pa je bilo priporočilo, naj se to poveča in Bolgarija bi to z veseljem naredila. Potem pa še obdobje po letu 2020 in financiranje v tem obdobju. Mislim, da je zdaj še prezgodaj govoriti o takem eh, zaključku. Gospod Marinescu je rekel, da obstajajo problemi s koordinacijo in z racionalizacijo izdatkov. Če bi se pomoč prekinila, bi to eh, predstavljalo velike težave za te države. Gospod Poha je to omenil, z finančnega vidika bi bilo zelo težko pa tudi eh, neposrečen znak eh, strani Evropske unije bi to bil, torej, da se Evropska unija oddaljuje od eh, teh res edinstvenih in zelo zahtevnih problemov. Hvala. Da, seveda. Vemo, kako težke so te zadeve. Zdaj pa še gospod Balčiti iz Litve. Hvala. Govoril bom angliško in sicer zelo na kratko, zato ker ni eh, litovskega tolmačenja. Mm, kolega je že rekel, da je to edinstven problem, ki je tudi zelo zapleten, eh, če pogledamo na to strani komisije in pa celotne Evrope. Najprej bi se želel zahvaliti eh, gospodu Ovno in mojemu prijatelju Marijanu Marinesku, ki je tukaj poročevalec. Imela smo že razprave na to temo. Omenjeni so bili dobri predlogi, ampak ne morem se strinjati z vsemi. S tem bi namreč eh, kršili pristopno pogodbo, vsaj v primeru Litve. Mm, četrti protokol eh, v pristopni pogodbi je zdaj temelj. Eh, eh, v Bolgariji in na Slovaškem so stvari drugačne. Mm, govorili pa smo tudi o finančnem obdobju. Jaz sam sem proti temu, da se financiranje zaključi leta 2020. Mislim, da bi to bila velika napaka. v uh, teh dokumentih lahko nekaj preberemo o tem. Uh, tudi uh, finančni vidik obstaja, če držav ne podpremo, bo problem obstajal še naprej. In sicer je jedrsko gorivo eh, najbolj nevarno eh, ne samo za državljane v naših državah, ampak tudi za širšo regijo predvsem za vzhodno regijo. Strinjam se tudi, da bi komisija morala odigrati pomembnejšo in vidnejšo vlogo v prihodnje. Komisija bi morala tudi bolj biti vključena v tehnično pomoč in tehnične procese. Oni bi morali vedeti, Eh, kakšni procesi bodo potekali pri razgradnji v prihodnje, v teh treh državah pa tudi v drugih, ko bo še prihajalo do razgradne jedrskih obratov, naprimer v Nemčiji in pa v Združnem kraljestvu. S tem bi zaključil svoje pripombe. Upam, da bo odbor eh, to eh, podprl, ko bomo o dokumentu razpravljali tudi še v prihodnje. Hvala. Ja, Hvala lepa. Pri tej razpravi je lepo, da vsak o vsakem ve, kaj misli. O tem smo že toliko krat razpravljali, da ni presenečen. Namestnik generalnega direktorja Tomas, beseda je vaša. Hvala. Najprej Oprostite, prekinjam predsednica. Gospoda Celerja nisem videla, še on dobi besedo, potem pa vi takoj za njim. Upam, da bomo lahko zdaj hitro zaključili. Hvala lepa, gospa predsednica. Ker sem bil tudi e, v delegaciji v Kosmoduju in ker e, so to opisali kot najbolje delujoč projekt, e, ne smem niti razmišljati, kaj se dogaja v Litvi in na Slovaškem. Ročilo poročevalca in računskega sodišča lahko samo podpremo, torej skratka denar je izginil, eh, projekta projekti so dosegli že eh, trajanje razpolovnega časa pri radioaktivnem materialu in tem državam so dali tudi sredstva za kompenziranje izpada energije z drugimi energetskimi ukrepi, z eh, vzpostavitvijo novih energij. O tem sedaj nič nismo slišali. Tedaj eh, smo prosili za to, da bi šest od 650 sodelavcev iz teh eh, podjetij, ki so bila vzpostavljena, stavljen na leta 2015, daj eh, dokazilo o eh, delu. Tam je največ 30 eh, oseb na terenu in kar zadeva umestno skladiščenje grovnih elementov, e, smo slišali, da so jih za 50 milijonov spravili v Rusijo kot umestno rešitev. Ne vem, ali je to najemnina ali enkratno plačilo, tega nam niso povedali. Najbolj resno se mi je pa zdelo to, da so eh, vsi upleteni izražali obžalovanje, da je sploh treba zapreti jedrske elektrarne, eh, ker prihaja pa zaradi tega do eh, velike izgube pri energiji. Tu gre samo za štiri bloke pri razgradnji, dva sta še naprej eh, v obratovanju. Torej, želja po zapiranju ni bila tako velika. Ne vem, ali bi lahko dosegli pospešitev, če se to financira samo s tujim denarjem. Če torej mi moramo plačevati eh, še naprej, bi bilo pametno, da se to dopolni z lastnimi sredstvi. Hvala lepa. Sedaj pa je beseda vaša. Hvala, gospa predsednica. Mislim, da to poročilo prihaja v pravem času. Zelo dobro smo sodelovali z računskim sodiščem in eh, njihovo ekipo. V pravem času pa to prihaja zato, ker uh, smo že dve leti v tem finančnem obdobju pred umestnim uh, pregledom in takrat bomo lahko potem izvedli korektivne ukrepe, če bo treba. Leta 2014. Uh, je svet sprejel odločitev v zvezi s temi programi. Eh, in to je predvsej drugače od tistega, kar je komisija predlagala. Vsote pa so se bistveno povečale. Mm, kar se tiče točk, ki so jih omenili eh, kolegi, eh, eksante ocene, to je bilo narejeno in ta odbor je tudi dobil prejšnji teden naše ocene. To tudi potrjuje, da so načrti za razgradno celoviti in eh, primerni. Eh, tudi predvideni stroški so primerni eh, in finančne ovojnice so ustrezne, ni finančnih vrzeli v trenutnem večletnem finančnem okviru. Te eksante ocene smo naredili vsega, Eh, tako znotranimi kot zunanimi ocenjevalci in oboji so potrdili vse te zadeve. Eh, te ocene so bile pripravljene konec oktobra, eh, ta odbor pa jih je dobil prejšnji teden, prav tako so jih dobile države članice. Mislim, da je to zelo pomembno. Druga stvar, ki je pomembna, je, da smo v nadaljevanju skušali povečati transparentnost pri napredku komisija je to želela doseči. Dva, dve letni poročili smo že poslali svetu in parlamentu glede tega, kako programe napredujejo. Tretje poročilo pa bo pripravljeno v kratkem. Pokrili bomo ravno tiste točke, ki jih je omenil gospod Marinesku. In sicer bo uh, opisano, uh, kakšno je stanje na področju goriva in uh, podobnega. Tukaj smo v celoti spoštovali priporočila. Mislim, da je pomembno omeniti tudi, uh, da eh, zelo povdarjamo pri svojem pristopu eh, tudi jedrsko varnost. To je prva prednostna naloga in lahko rečemo, da smo že dosegli eh, nepovratnost tega procesa. Neekonomično je začeti neko rekonstrukcijo teh objektov, Um, to se bo izvedlo do konca, ko govorimo o programih za Bolgarijo in Slovaško. Um, moramo vedeti, da bo do konca leta 2020, da bo do konca leta 2020 uh, eh, dosežen zadosten napredek. Torej, dosegli bomo. Uh, to, da ne bo uh, več stroškov, kar se tiče uh, varnosti. No, kar pa se tiče Ignaline na Velitvi, tukaj je bil uh, menik dosežen julija, takoj potem, ko je bilo objavljeno poročilo in e, zdaj smo odstranili oziroma napre, uh, odstranjevanje goriva napreduje. Septembra uh, smo pa izvedli še en ukrep. In gospod Marinesko je eh, v preteklosti to zelo kritiziral, zdaj pa lahko povem, da je prišlo do napredka. Eh, tudi preglednost je zdaj večja. Pomembno priporočilo je tudi, da se poveča sofinanciranje, torej da v primeru Litve dosežemo 15 odstotkov to priporočilo bolj velja za drugi državi članici, sprejeli pa smo eh, ta priporočila v okviru umestnega pregleda oziroma v luči pregleda, ki prihaja. Tam bomo pripravili smernice, ampak mislim, da so države že podale nekaj eh, pozitivnih odzivov. Gospod Marinescu je povedal, da situacija ni povsem jasna, kar se tiče eh, verige eh, upravljanja. Imamo eh, posredno upravljanje. V primeru Slovaške je bila vzpostavljena nacionalna agencija in to je že osnova za bolj neposredno lastništvo in pa za večji finančni prispevek same države. No, pa še zadnja točka. Po letu 2020 komisija meni, da je še prezgodaj, da bi govorili o tem obdobju. Izvedli bomo tudi študijo učinka, kot to vedno naredimo. Eh, pa še zadnja točka, ki eh, dopolnjuje eh, določen komentarje sodišča in gospoda Javorja. Mislim, da moramo na situacijo v teh državah pogledati v okviru politik, ki jih imamo za obravnavo radioaktivnih odpadkov v celotni uniji. Eh, imamo novo direktivo, ki je prišla, stopila v veljavo po Fukushimi, potem so bili sprejeti tudi novi zagoni, zakoni v vseh državah članicah, imamo nacionalna poročila, ki jih je komisija dobila lani. Eh, zgodaj naslednje leto pa bo parlament dobil poročilo komisije o nacionalnih programih in poročilih, glede programov razgradne jedrskih odpadkov v vseh državah. Komisija bo objavila inventar vseh radioaktivnih odpadkov eh, v Evropski uniji. Prvič bomo tudi objavili poročilo o tem, kako eh, popolne so politike držav članic na tem področju. S tem bomo dopolnili eh, sliko in potem leta 2018 podali tudi ustrezna priporočila. Še prej bodo izvedene eh, regionalne študije in tudi druge študije. Mi smo hvaležni za to dobro razpravo in za priporočila, ki prihajajo z več strani. Eh, Naprimer, eh, nas zadeva predvsem finančno upravljanje teh projektov. Igramo pa konstruktivno vlogo tudi pri razpravah o priporočilih, eh, ki se pripravljajo za države članice. Hvala. Prima. Odlično. Gospod Owen, želite še enkrat besedo, prosim. Hvala lepa, gospa predsednica. Na kratko bi se rad zahvalil poslancem, da ste sodelovali pri tako konstruktivni razpravi in da smo dobili pozitivno povratno informacijo o našem poročilu o, tem, eh, o tej težavni tematiki. Hvala lepa zlasti eh, gospodu Marineskoju, ki je zelo izkušen na tem področju. Eh, omenil je tudi nacionalne eh, institucije za revizije. Litva ima pač težavno situacijo in nacionalna revizijska institucija Eh, institucija je pozvala vlado, naj eh, poišče več sofinanciranja, da se pač lotijo tega problema. Ne gre torej mimo tega, eh, lotevajo se tega. Ena točka se pa je stalno ponavljala gospod Belčitis, Pirinski, Von, so to menjali. Tu gre za našo priporočilo pet. To pravzaprav ni stvar eh, računskega sodišča. Komisija um, in zakonodajalec eh, se morajo odločiti, tudi vi. Eh, glede priporočila pet, naj razložim, namenska finančni mehanizem ni deloval in to je treba ustaviti to seveda ne pomeni, da je treba ustaviti eh, vse denar. Eh, mi pač pravimo, če ena država članica ali več potrebuje več podpore od Evropske unije po letu 2020, je pomembno, da dobiva prave spodbude in da so spodbude eh, vključene. Mi se moramo naučiti nekaj iz dosedanjega mehanizma. Ta mora biti časovno omejen, od, pogojevalen, zahtevati sofinanciranje in mi moramo pač eh, razširiti imeti dostop za državo članico ali članice do strukturnih skladov, kajti strukturni skladi imajo vključeno sofinanciranje in eh, Če eh, morajo vlagati svoj denar, eh, se vsi trudijo bolj za programe, za spoštovanje časa in podobno. Toliko nisem hotel pač ponovno razlagati priporočila 5. In sedaj za konec eh, pri, eh, eh, pri, poročevalec. Hvala lepa. Videli smo, govorimo veliko o tem, zakaj naj se ustavi vse leta 2020. Mislim, da bi morali bolj govoriti o tem, kako naj denar porabimo na učinkovit način denar, ki je že sedaj uh, namenjen Eh, temu. Moj odgovor na vprašanje, zakaj naj bi ustavili vse leta 2020. Komisija je že eh, rekla, da so projekti programirani, da je dovolj denarja. Ocene ravno sedaj kažejo, da je finančna vrzel v Bolgariji 28 milijonov, na Slovaškem 98 milijonov, v Litvi pa se je finančna eh, vrzel povečala na 1,6 milijarde. Potem, ko so dobili eh, polovico vsega denarja namenjenega te, de, eh, trem državam, se pravi od treh. Eh, milijard je dobila eh, eh, Litva 1,5. Se pravi, po letu 2020 je treba to ustaviti. Morda so bolje pogajali kot eh, pri drugih sporazumih vendar mi se moramo naučiti učinkovite porabe sredstev in komisija mora narediti pravo oceno porabe denarja. Preden zaprosi za dodatna sredstva leta 2020, pa še dve stvari. Tehnološka situacija ni več izgovor. Po desetih letih je to preveč. Več kot deset let je minilo. Toliko denarja je bilo na voljo in s tem denarjem bi morali eh, pravzaprav razviti vsaj raziskovalni program, eh, da ugotovijo, kako stvari narediti. Eh, potem drugič, shranjevanje porabljenega goriva nima nobene povezave eh, z razgradnjo. Tu je stvar Euratoma, eh, tu je odgovornost države članice. Ne glede na to, ali ustavijo eh, delovanje nuklearke, je treba pač načrtovati shranjevanje. To ni razlog za to, da zahtevajo več denarja. Upam, da se bo projekt nadaljeval. In jaz sem bil tudi v Kozloduju. Eh, dvakrat 60 km od uh, mojega mesta je oddaljen in to pomeni, da imam celo državljanski interes za to, vendar delati morajo v pravi smeri in mislim, da potrebujemo ustrezno upravljanje, pravo upravljanje zato da bomo vedeli, kaj oni počnejo z denarjem. Hvala lepa. Ja, dank. Ich möchte darauf hinweisen, dass hier nek- Hvala lepa. Hotela sem uh, opozoriti na to, da je bilo zastavljenih veliko upravičenih uh, vprašanj. Ne vem, ali nam pomaga poročilo računskega sodišča pri našem delu. Uh, prav gotovo bomo še naprej. Uh, posvečali pozornost temu vprašanju, tudi zaradi tega, ker smo za to porabili veliko časa. Zahtevati moramo, da se napake iz preteklosti ne ponavljajo več. Ponavadi je tako, ko se obljublja nov denar, se funkcionira tako, kot mora, ko pa pride denar, se spet nič ne zgodi in sicer dolga leta, ko se ponovno pogovarjamo o novem denarju. To je nedostojna igra in v to se ne spuščam. In dobro je bilo, da smo se ponovno srečali s tremi starimi prijatelji in bojim se, da bomo še naprej spremljali te tri eh, jedrske elektrarne. Hvala lepa za razpravo o misiji odbora v Italiji sedaj ne moremo več govoriti. Prosim za razumevanje. To bomo predstavili na 8. december. Vidimo se 5. decembra o 15. uri in s tem zaključujem sestanek. Yeah.